to be postponed. Eh, žal vas eh, moram obvestiti, da že eh, še vedno teče delovni spor z administracijo parlamenta in zaradi tega ne bomo dopustili nobene prekoračitve predvidenega delovnega časa. Hvala. Torej, mi še vedno nismo prejeli mnenja komisije o preostalih eh, benchmarkih eh, in zaradi tega tudi pod točko 15 eh, ne bo glasovanja danes o poročilu Tanje Fajon. Torej ni na voljo tolmačenja v latvijsko, galščino, danščino in potrditev priporočil koordinatorjev. Najprej potrditev priporočil eh, koordinatorjev v skladu s pravilom 205. Eh, poglejte eh, zapisnik sestanka 21. junija 2018. Ta dokument lahko najdete med dokumenti za ta sestanek. Potem imenovanje poročevalcev, to je zelo dolg seznam. Kinga Gal, ELS, je bila imenovana za poročevalko o predlogu za direktivo sveta o ustanovitvi eh, dokumenta, potnega dokumenta v sili in eh, za preklic eh, sklepa 96409. Monika Holmer je, je poročevalka za predlog za uredbo o, eh, evro, evro, uredbo E- Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi e, mednarodnega varnostnega sklada Tanja Fajon je imenovana za poročevalko o predlogu za uredbo Evropskega parlamenta in sveta. Eh, Eh, o ustanovitvi instrumenta za finančno podporo za upravljanje meja in vizume. Mirjam Dalim je bila imenovana za predlog, eh, poročevalko za predlog eh, uredbe Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi sklada za azil in migracije. Jozef Weidenholzer je bil imenovan za soporočevalka poročevalca za predlog uredbe o Evropskega parlamenta in sveta o e, ustanovitvi programa za pravosodje. Bodel Valero je imenovan e, za poročevalca za predlog uredbe Evropskega parlamenta in sveta o ustanovitvi programa za pravice in vrednote. Laura Ferrara je bila imenovana za poročevalko za predlog e, sveta za potrditev. Eh, sklepa Eurojusta za sklenitev eh, sporazuma o sodelovanju med Eurojustom in Albanijo. Potem pa mnenja. Joren Lenars je bil imenovan za poročevalka za mnenje eh, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta debata eh, o ustanovitvi programa Digitalne Evrope za obdobje 2021-2027. Joren Lenars je bil imenovan za poročevalca za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta eh, o ustanovitvi instrumenta za finančno podporo za, eh, carinski nadzor, za carinsko nadzorno opremo. Soraja Post je imenovana za poročevalko o mnenju o predlogu eh, uredbe Evropskega parlamenta in sveta o eh, Evropskem regionalnem razvojnem skladu eh, in o kohezijskem skladu. Imenovana je tudi zaporočeval veliko o mnenju, eh, eh, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o Evropskem socialnem skladu plus. Jozef Marija eh, Teri Cabras je bil imenovan za poročevalko o mnenju o predlogu za uredbe Evropskega parlamenta in sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomankljivosti pri eh, vladavini prava v državah članicah. Bodi Valero je bil imenovan za poročevalca o mnenju o predlogu uredbe eh, Evropskega parlamenta in svetu eh, o ustanovitvi instrumenta predpristopne pomoči IPA-3. Auke Zilstra je bil imenovan za poročevalca za mnenje o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta, ki določa skupne določitve določbe eh, za eh, Evropski regionalni razvojni sklad, Evropski eh, socialni sklad plus kohezijski sklad in tako na. kohezijski sklad, torej Evropski pomorski in ribiški sklad in finančna pravila za njih, eh, kot tudi za uh, sklad za azil in migracije, uh, sklad za notranjo varnost in uh, instrument za uh, uh, upravljanje meja in vizume. Ali ima kdo kaj proti tem predlogom? Očitno ne. Potem pa uh, delegirani in izvedbeni akti, uh, osnutek uh, izvedbenega sklepa komisije glede sprejetja delovnega programa za leto 2018 in financiranju ak ukrepov unije uh, Eh, v okviru eh, no, eh, sklada za notranjo varnost. To je instrument za podpiranje policijskega sodelovanja. 27. junija 2018 je Evropski parlament prijel osnutek izvedbenega sklepa komisije glede sprejetja delovnega programa za leto 2018 in financiranja ukrepov unije in nujne pomoči v okviru finančnih v okviru sklada za eh, notranjo varnost. Eh, to je instrument za finančno podporo za policijsko sodelovanje, za preprečevanje eh, in boj proti kriminalnim dejanjem in upravljanje v krizi. Torej, sprejem tega izvedbenega akta smo sporočili vsem članom Libe preko biltena eh, Libeja. Če eh, ima nekdo nekaj proti, naj informira sekretarijat Libeja in sicer pred 10.7.2018. Uh, opovdan. Uh, predsednik je skupaj s predsednikom Ekona poslal skupno uh, pismo eh, komisarki Jurovi in je eh, prosil naj se pred poletjem ne pošiljajo eh, delegirani akti, kjer se identificirajo tvegane tretje države glede pranja denarja. Torej, elektronsko glasovanje. Eh, glasovali bomo jutri ob 9.50. Prosim, eh, da eh, prenesete svoje elektronske glasovalne kartice. Uh, Sedaj sledi napoved tolmačev. Prosim, da to sedaj sporočite, preden nadaljujemo v skladu z dnevnim redom. Ja. Torej, danes je že 35. dan naše protestne akcije proti enostransko sprejetim delovnim pogojem, ki so neuravnoteženi in ne pravični in zato bomo delali samo do predvidenega konca te seje ob 18.30 uri. Ne bo zagotovljeno tolmačenje v primeru prekoračitve seje. Point phrase, mutual recognition, phrasing and eh, Tretja točka, eh, torej eh, vzajemno priznavanje zamrzvitve in konfiskacije. Torej, glede te uredbe smo se dogovorili za kompromis, tudi zaradi tega, ker je gospa Grisbek intenzivno delala na tem področju. Gospa Grisbek, prosim, prevzemite besedo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z velikim veseljem vam bom danes predstavila ta sporazum našega trialoga, kar zadeva vzajemno priznavanje odredb o zamrznitvi in zaplembi. To je evropski inštrument sodelovanja, ki je gotovo zelo koristen in pomemben, zato da se borimo proti financiranju terorizma in organiziranega kriminala. Trenutno se vsi spominjamo situacije in samo en odstotek kriminalnih profilov je pri teh eh, pokritih in eh, zaradi tega vse drugo ni eh, zaplenjeno. Zahvaljujem se vsem za sodelovanje, eh, predvsem eh, v pogajanjih, ki so bila nekoliko težja od tistega, kar smo predvidevali. In zahvaljujem se seveda ekipi trialoga, sveta in eh, komisije. Imeli smo nekaj preprek, nekaj ovir, vendar smo delali v duhu sodelovanja. Eh, vsi smo želeli ustvariti učinkovito orodje. Ta medinstitucionalni eh, dogovor eh, naj bi bil dosežel na, je bil dosežen začasno junija. Naj se povrnem k glavnim ciljem ki smo jih imeli vedno pred sabo pri delu parlamentarne skupine, rdeča nit našega medinstitucionalnega pogajanja, je bila ta, da bi se eh, eh, bi poudarjali eh, klauzulo o nepriznavanju, ki eh, so jo zagovarjali naši poročevalci v senci. Potem eh, sama pravna oblika inštrumenta, komisija je želela, da bi bilo to uredba, to ni nekaj enostavnega, ker eh, to ni bila želja sveta. In potem smo tudi želeli povečati področje uporabe Criminal Matters kar smo tudi dosegli. Potem spoštovanje temeljnih pravic, temeljnih svoboščin. Prišlo je do napredka, sprejeli smo tudi um, klauzulo o nepriznavanju, ki, ki temelji na temeljnih svoboščinah. In e, tega nismo imeli v predlogu komisije, niti v tem, kar je zagovarjal svet. Kom, svet je bil temu proti. Uh, Imeli smo veliko sestankov o tem vprašanju in eh, dejansko je prišlo do te odločitve o nepriznavanju, kjer se jasno omenjajo temeljne svoboščine in tudi listina. In zaradi tega se še enkrat zahvaljujem kolegom, ki so lepo sodelovali v duhu kompromisa. Eh, veliko so nam pomagali in Potem tudi v prvi člen smo vključili načelo sorazmernosti in tudi nujnosti. Potem tretja točka, delali smo tudi na eh, postopkovnih jamstvih, smo ponovno delali na sami definiciji affected person, torej osebe, ki jih zadevajo odlo odločitve in eh, potem smo želeli zagotoviti odprt eh, pritožbeni postopek. Potem eh, sama naglost hitrostega ukrepa smo vključili najrazličnejše časovne roke, ne bom se spuščala v podrobnosti, to si lahko gledate v dokumentu. Nismo vsega dosegli v zvezi s to točko, vendar kar zadeva razne faze postopka, smo dosegli without delay, zato da bi omogočili, da pristojni organi jasno izvajajo odločitve. In potem 45 dni za priznavanje in izvrševanje teh odredb. Želeli smo nekoliko krajše roke. Svet je hotel 60 dni, mi smo dosegli 45 v duhu kompromisa. Pa še zadnja točka, zadnji cilj, optimalno upravljanje eh, zaplenjenega premoženja in uporaba tega premoženja v socialne namene parlament in eh, svet sva, sta imela tak pristop, da naj bi imeli veliko prostora za same žrtve eh, pri upravljanju premoženja in to se tudi odraža v končnem besedilu. Zelo pomembno je, da imamo očkodnino za žrtve. Smo torej imeli celo vrsto konstruktivni, konstruktivnih, koristnih eh, sestankov. Eh, ki se nanašajo na um, žrtve in potem tudi sklad za uh, vračanje očkodnin uh, eh, drž, družinam samih žrtev. In, uh, to smo delali v sodelovanju s kolegi. Uh, Potem pa še sam začetek veljavnosti smo nekoliko razočarani, želeli smo, da bi se izvajalo prej. Recimo, dejansko smo dosegli 24 mesecev. Države članice morajo prilagoditi svojo zakonodajo. To ni idealno, vendar je bolje, da imamo dobro orodje, ki se dobro izvaja, kot pa orodje, ki se sploh ne bi izvajalo. Najlepša hvala vsem kolegom za podporo, za upravljeno delo in eh, za konstruktivni duh. Mislim, da je to orodje, uredba, ki bo gotovo zelo eh, solidna, zelo trdna in učinkovita in eh, verjetno tudi pravičnejša, ki bo imela več zagotovil, tudi kar zadeva temeljne svoboščine. Torej, to je torej na kratko, kar sem želela povedati o ciljih na katerih smo delali v sodelovanju s svetom in tudi s komisijo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Uh, hvala lepa, gospa Grisbek, za delo na tem eh, pomembnem poročilu. Gospa Makovej si očitno želi besedo, prosim. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj povem samo nekaj besed. E, to je bila uredba namenjena e, boju proti terorizmu. S tem želimo preprečiti financiranje e, kriminala po Evropski uniji. Potrebujemo hitrejši in učinkovitejši instrument vse mora biti eh, koordinirano z direktivo o zamrznitvi in zaplembi iz leta 2014. Eh, potem pa gre, smo tu uvedli še druge razloge za nepriznavanje oziroma neizvrševanje eh, odredb o zamrznitvi. Potem komisija je predlagala tudi bona fide parti. Glede direktive eh, o zamrznitvi eh, in zaplembi od tretjih strani. Eh, torej, zaplembe od tretjih strani so možne, če gre za donacijo, če je eh, prodajna eh, cena obsojene osebe tretji osebi potržno vrednostjo ali pa če eh, obstaja kakršen koli znak, da je bil prenos eh, prenoženja narejen za to, da bi se nekdo izognil za plembi. In vsega tega ne najdemo tu eh, v eh, tem dokumentu in to obžalujem. Potem imamo tu še časovne meje za zamrznitev in za plembo tu smo roke podaljšali s 30 na 40 dni. Se pravi, to je rok za priznavanje odredbe o zamrznitvi in zaplembi. Se pravi, najprej zamrznete, potem pa zaplenite. Mislim, da je treba stvari urediti hitreje, kajti sicer obstaja eh, tveganje, da ničesar ne bomo našli v eh, lasti obsojene osebe, za katero je sodišče odredilo zaplembo. Tu se bom ustavila. Všeč bi mi bilo, če bi dejansko dobili eh, mogočen instrument. Hvala lepa, gospa Makovej. Gospa Grisbek, želite odgovoriti za eno minuto? Dobite besedo. Euh, ja, razumem pripombe kolegice tudi sama bi želela, da bi šli nekoliko bolj daleč, tudi kar zadeva druge točke, vendar smo zares trdo delali za to, da bi dosegli ravno težje. Seveda sem poslušala to, kar bi želela kolegica Makovej. Vendar smo že itak s težavo dosegli to ravno težje in Eh, zanimivo bi bilo, kako bi lahko eh, tudi z njo sodelovali, zato da bi mm, še bolj, še odločneje nastopali pred svetom. Hvala. No, to ni spor. Jaz sem rekla, da obžalujem. Mi eh, imamo direktivo o eh, Eh, zamrznitvi in zaplembi, ki je eh, že uveljavi, ni pa prenešena v mnoge države članice. To je en problem. Eh, problem je naslednji. Ko sodišče sprejme odločitev o zamrznitvi in zaplembi, je to treba hitro izvesti. Hitro. problem je namreč, eh, da eh, je težko odzeti premoženje in denar spraviti ponovno v proračun. Tu gre za milijarde evrov. Hvala. Much, uh... Hvala lepa, gospa Makovej. Vem, da vam je ta tema pomembna, ker ste na tem delali v prejšnjem mandatu. No, kakorkoli že, jutri bomo glasovali in gospa eh, Grisbek si prav gotovo tudi želi strožje ukrepe, vendar tu gre za ravnovesje med eh, možnim in tem, kar eh, lahko hočemo. Torej, glasovanje je jutri. Glasovali, z glasovanjem bomo začeli ob 9.50. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu je točka 4, to je izmenjava mnen z gospodinom gospo Katrin de Bol, ki je izvršilna direktorica Europola. Dobrodošli, lepo vas je videti v našem odboru. Gospa de Bol je eh, bila imenovana na svoj položaj 1. maja in veseli smo, da jo lahko pozdravimo tu v našem odboru, eh, ki aktivno obravnava teme, ki so v vaši pristojnosti. Gospode Bolj, eh, dajem vam besedo za deset minut. Hvala, gospod predsedujoči, gospi in gospodje, drage poslanke in poslanci. Veliko čast mi je, da ste me povabili na sejo odbora Libije, Libe in sicer v moji novi funkciji kot izvršna direktorica Europola. Pred 70 dnevi sem prevzela to funkcijo v Europolu. Vesela sem, da lahko z vami in z vašim odborom um, in vi ste med glavnimi deližniki, torej nove vtise o tej funkciji. Od prvega dneva v Europolu se trudim za to, da bi izpolnili vse cilje, ki sem jih napovedala 29. januarja v zaslišanju v odboru Libe. Uh, In še naprej se bom koncentrirala tudi v naslednjih tednih in mesecih na te cilje. Ena od glavnih prioritet je, da razumem, potrebe pričakovanja in tudi skrbi glavnih uporabnikov Europola in sicer organov pregona v državah članicah. V zadnjih 70 mesec, mesecih sem se, eh, nebih sem se sliš, srečala z ministri, z šefi policij in tudi z vodji drugih eh, organov pregona, kot so naprimer direktori carin, v nekaterih državah članicah. In kot direktorica Europola želim vedeti, kaj si nacionalni organi pričakujejo od Europola. Predvsem želim eh, na bolj učinkovit način se odzvati na njihove operativne potrebe in tudi na strateške potrebe, da bi bolje prepoznali prihodne eh, nevarnosti, grožnje. In lahko vam po teh sestankih eh, sporočim, da so nacionalni organi zelo zadovoljni s podporo, ki jo dobivajo od Evropola. Pozitivn feedback eh, se je osredotočal predvsem na um, razpoložljivost operativne podpore 24 ur na dan na Evropi na ekspertizo Europola, predvsem na področju kibernetskega kriminala in terorizma, in tudi na pomoč Europola, ko tekajo, potekajo preiskave v državah članicah. Vendar so mi šefi policij tudi rekli, da so področja, kjer bi Europol lahko storil še več in zato želim še naprej izboljšati to sodelovanje. Nacionalni um, vodje um, organov pregona so me prosili, da jim pomagam pri izboljšanju analitičnih zmogljivosti, pri uh, ponujanju tehnične uh, podpore pri eh, tem, da se um, prizadevanja Europola povežejo z nacionalnimi prizadevanji in da se tudi izboljša komunikacija med eh, organi za pregon v Evropi. Um, konvencija šefov policiji v septembru bo priložnost, da poročamo o naših ugotovitvah in da razmišljamo tudi o naslednjih potrebnih korakih. Nadaljn pomemben uh, vidik tih prvih dni in oziroma tednov je sodelovanje z drugimi agencijami PNZ. V zadnjih letih je to področje postalo vedno bolj pomembno in jaz to želim še okrepiti in sicer je treba zagotoviti komplementarnost pa tudi prožnost, tako da bo sodelovanje, okvir za sodelovanje med agencijami bolj učinkovit. Srečala sem se z različnimi agencijami PNZ, eh, na nekaterih področjih smo dosegli že konkretne rezultate rezultate. Srečala sem se pred predsednikom Eurojusta, z izvršnim direktorjem Cepola, z direktorjem Agencije za temeljne pravice EULIZA in z Evropskim inštitutom za enakost spolov. Razen tega sem imela srečanje s izvršnim direktorjem Frontexa in Prvič bomo imeli skupno sejo upravnega odbora Frontexa in Europola v oktobru, da razpravljamo o skupnih temah. Z vsemi agencijami smo razpravljali o tem, kako izboljšati sodelovanje tako z operativnega kot tudi strateškega vidika in mislim, da obstaja dobro sodelovanje med agencijami in tudi eh, močna volja za nadaljevanje tega sodelovanja. Europol eh, bo. Eh, posred, predsedoval mreži um, torej agencij PNZ v letu 2019 in to nam bo omogočalo ugotoviti, kje so sinergije med uh, temi agencijami. Tako Seveda želim eh, izvedeti tudi še več o lastni organizaciji, o, strk, o strukturi in o postopkih, ki se uporabljajo. In da bi bolje razumela delo kolegov v organizaciji, to se mi zdi zelo pomembno. Zato sem začela uh, nekako. Um, se srečevati s temi kolegi in sicer, da bi izvedela več o njih, eh, tudi z neformalnimi stiki v njihovem delovnem okolju. In tu imam podobne izkušnje kot z vodji um, organov pregona. Mislim, da, je, um, da imamo zelo motivirano osebje, da smo zelo dobro organizirani. In ljudje so mi tudi rekli, da um, je to, da so se uresničile sanje, da lahko delajo za Europol. Mnogi imajo zelo strokovno ekspertizo, naprimer pri eh, dešifriranju ali tudi pri, eh, eh, pri boju proti um, laboratorijem mamil in eh, en tak uh, velik uspeh smo pred kratkim dosegli v Španiji, kjer je bilo možno odkriti tak laboratorij. Um, razen tega gre seveda tudi za boj proti tihotabljenje oseb in treba je pomagati nacionalnim organom pri boju proti sekundarnim migracijam migrantov v EU in uh, to. Um, imeli bomo tudi v tem tednu še neformalno srečanje v Innsbrucku o tem. Europol igra tudi pomembno vlogo pri eni najpomembnejših vprašanj danes in sicer tih otapljanju oseb, predvsem v nevarnih situacijah in ko gre za otroke. E, ta trg kriminala je zelo profitabilen, zelo dobičkonosen in je zelo povezan eh, tudi z drugimi oblikami kaznivega dejanja, kaznivih dejanj, kot so naprimer tihotapljanje eh, mamil ali pranje denarja. Um, in naloga Europola je, da pomaga pri izvajanju preiskav, ki jih izvajajo nacionalni organi. In letos je EU ponudila tako pomoč. Eh, številnim takšnim preiskavam, tudi v povezavi z umorom investigativnih novinarjev eh, na Malti in na Slovaškem. Evropski parlament um, je tudi zahteval večjo vlogo Europola v teh preiskavah in kmalo po začetku nacionalnih preiskav sta tako Malta kot tudi Slovaška prosila Europol za podporo in pomoč. Torej naše dejavnosti se nadaljujejo, sodelovanje z nacionalnimi policijskimi organi, organi se nadaljuje in je produktivno. Maltiške in slovaške organe bomo še, najprej, še, še naprej um, pomagali, okolikor eh, nam je to možno. Sedaj pa nekaj o izzivih za Europol. Kateri so izzivi za Europol? In mislim, da je eden največjih izzivov za Europol trenutno povezan z viri. Um, soočamo se z novimi operativnimi izzivi in z vedno večjim obsegom podatkov in Europol potrebuje tudi več virov za to, da bo lahko ohranil infrastrukturo uh, IT in tudi analitične sposobnosti. Um, treba je upoštevati, da je vedno več dela in da je tudi povpraševanje strani držav članic vedno več, tega povpraševanja vedno več in da potrebujemo več uh, zaposlenih. Evropski upravni odbor, ne, e, e, upravni odbor Europola je tudi že pripravil predlog proračuna, vendar v okviru e, predloga proračuna EU pa je predvidenih premalo sredstev in sicer um, naj bi prišlo celo do zmanjšanja sredstev v primerjavi s proračunom za leto 2018. Ko sem se pogovarjala z eh, nacionalnimi šefi policij in z drugimi organi, sem pogosto slišala, da je Europol um, eden no od najbolj učinkovitih ter delujočih orodij v EU. In to sem tudi sama izkusila. In zgleda, da je tudi soglasje ob tem, da mora EU investirati v varnostne instrumente, vključno z Europolom. Kot nova izvršna direktorica Europola in v imenu Europola pa sem bolj zaskrbljena zaradi vrzeli med eh, prvotnim predlogom Europola in tudi države članice v upravnem odboru so podprle ta predlog in sedanjim predlogom proračuna za 2019 ta vrzel znaša 21 milijonov evrov in 28 35 delovnih mest. In to se potem zrcali tudi v večletnem finančnem okviru 2021-2027, kjer ni predvideno, da bi prišlo do znatnega povečanja sredstev za Evropol, če ne bodo sprejeti ukrepi in zagotovljena sredstva, potem bodo tako pobude, ki tečejo, kot tudi tiste, ki so načrtovane, uh, um, trpele zaradi tega. In to bo seveda tudi vplivalo na operativne zmogljivosti Europola. Vsi smo se strenili, strinjali, da imamo um, urade v Italiji in v Grčiji, da imamo uradnike za zavizo v zahodno-balkanskih državah. Um, um, Zaposlili smo jih prejšnji teden, šifriranje in podpora državam članicam je nujno potrebna kot eh, direktorica Europola sem za se zauzimam za trajnostni proračun na teh področjih. 2017 je Europol podprl 20 tisoč eh, nacionalnih eh, operacij več kot 2016 in pričakujemo, da se bo to število še poveč povečalo. Potrebujemo vire za pomoč državam članicam v njihovih preiskavah proti terorizmu in branju denarja. In potrebujemo tudi IT urodja za krepitev podpore nacionalnim organom in upam, da razumete, da s temi vidno večjimi povpraševanji po storitvah in tudi zaradi te eh, finančne vrzili, eh, da sem zato zelo zaskrbljena. Vi kot parlament ste seveda prispevali k rasti Europola, odkar je, um, smo postali agencija 2010. Um, Kot proračunska oblast je parlament večkrat predlagal dodatna sredstva in tudi uh, eh, osebje zaradi teh novih izzivov. Zato sem vam hvaležna in predvsem sem hvaležna tudi odboru Libe, ki je igral bistveno vlogo pri razvoju naše agencije v zadnjih letih. In zato tudi pozdravljam poročilo posebnega odbora o terorizmu, tega zelo pomembnega odbora in pozdravljam tudi odločitev sveta in parlamenta, da se po da se eh, parlament pogaja tudi o operativnih dogovorih s eh, tretjimi državami. Torej, jaz vam želim še naprej ponuditi svojo podporo um, in sicer vam, vas želimo informirati o področjih, za katere smo pristojni. Uh, Um, Ne bom šla sedaj v podrobnosti, kaj ti odgovarjala bom potem na vaša vprašanja. Želim se seveda še naprej osredotočati na pridnostne naloge. Moramo si se zavedati, kakšna so pričakovanja do nas, kakšne naj bi bile perspektive za EU, moramo zagotoviti operativno pomoč, anal analitične zmogljivosti so ključni dejavnik in moramo zagotoviti tudi potrebna sredstva za razvoj v času mojega mandata in želim si eh, transparentno sodelovanje in odprt dialog. In razen tega želim ponovno povdariti eh, pomen, eh, ki ga pripisujem odnosu med Europolom in Evropskim parlamentom in seveda sem pripravljena še naprej z vami sodelovati. Hvala, da ste me povabili in poskusila bom odgovoriti na vaše vprašanje outspoken and clear, especially Hvala lepa, gospa eh, Debol, zlasti, da ste tudi govorili o proračunu in eh, problemih, s katerimi se sooča Europol. Imam tudi seznam eh, kolegov, ki želijo spregovoriti. Najprej gospod Dias de Mera, prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Zahvaljujem se tudi izvršni direktorici Europola, da je danes tukaj z nami. Dobrodošla. V veliko čast nam je, da ste prišli sem na obisk. V svojem govoru ste omenjali predvsem eh, cilje, izzive in prednostne naloge. Če naj se navežem na cilje, ki ste jih tudi vi omenili, bi tudi um, to vprašanje pokomentiral. Kar zadeva izzive in eh, pomankanje virov, Evropol gotovo potrebuje 21 milijonov evrov in potrebuje 38 delovnih mest. To potrebuje zaradi tega, ker njena skupina za informacijske tehnologije ne more biti omejena na manj ljudi. Sicer se ne bodo mogli izvajati vsi projekti druga pripomba. Zdi se nam zelo lepo, da ste se že srečali z 20 šefi policijskih uprav in tudi z vsemi agencijami Evropske unije, ki so pristojne na področju varnosti. Potem pa, kar zadeva operativno podporo, investicije v tehnologijo in eh, odnose s parlamentom. To je gotovo nekaj dobrega, tudi kar zadeva našo preglednost. To je zares temeljnega pomena. Veste, da bo septembra tretji sestanek eh, skupine za parlamentarni nadzor in zaradi tega bi želel vedeti, kaj mislite o tem. Pa še za konec. Prejšnji teden je Evropski parlament sprejel priporočila za to, da bi izpogali operativne dogovore z Jordanijo, Izraelom, Maroko, Alžirijo in tako dalje z osmimi državami. Ali nam lahko podate komentar v zvezi s tem, koliko so pomembni ti operativni sporazumi za eh, varnost Evropske unije. Hvala. You, madam, uh... Hvala lepa, gospa Gomez. Hvala lepa, izvršilna direktorica. Tudi jaz eh, cenim dejstvo, da ste tukaj z nami in eh, zelo se strinjam z vašimi skrbmi, eh, ker se zmanjšuje proračun Evropola. naloge pa uh, se povečujejo. Hvala lepa, da ste nas posvarili in zaradi tega smo tudi mi odgovorni, da se uh, ukvarjamo s tem v pogajanjih uh, s komisijo in svetom. pogovarjala sem se z eh, organi odkrivanja in pregona v državah članicah in vem, da cenijo pomembno vlogo Evropola in žalostno je, da na področjih, kjer lahko Evropol aktivira sinergije, na področjih, ki so ključnega pomena za boj proti organiziranemu kriminalu in terorizmu, da tu države članice ne razumejo, zakaj gre. E, tu e, e, govorimo tudi o enoti za finančne preiskave na evropski ravni. Te, to je priporočila priporočil Europol in svet je to preprečil. E, mislim, da to moramo vedeti, izpostaviti. Če je svetu pomembno, da se borijo proti terorizmu, potem se morajo boriti tudi proti pranju denarja in organiziranemu eh, kriminalu, ki mu najbolj koristijo te dejavnosti. In tu potrebujemo evropsko raven. Marsikaj se eh, naredi na neformalen način, vendar to sodelovanje mora biti formalizirano. Moje vprašanje je, ali je kaj napredka oziroma eh, kakšne izzive vidite. Eh, nekatere države članice postajajo vozlišča za kriptovalute, ki eh, so privlačne za pranje denarja in organizirani kriminal. Ne bom spraševala eh, po preiskavah v Malti, na Slovaškem, glede ubojev. Eh, novinarjev, eh, kjer so države članice zaprosile eh, Europol za pomoč. Mi vemo, da so tu Europolu deloma zavezane roke. To sodelovanje je omejeno, ker je odvisno od mandata držav. In občutek imam, da Malta, naprimer, noče resnega sodelovanja in zaradi tega se tu vse zatakne. In s tem se seveda ogroža delovanje Europola. Torej, kakšno je vaše eh, mnenje glede tega? Naprimer, da ste bili tam eh, prisotni in dejavni samo 70 dni in ne dlje. Hvala lepa, gospa Makovej. Prosim, da se vsi držite dveh minut, ko zastavljate vprašanje, gospa Makovej. Right now. Uh, no, torej, najprej želim čestitati za eh, imenovanje. Prvič eh, se danes srečujemo. Želim vam tudi veliko uspeha. Po mojem mnenju je Europol nekaj, prihodnji Interpol Evropske unije. To bo postala oziroma je že najpomembnejša agencija za boj proti organizirani kriminal, čezmejni eh, eh, kriminal, kibernetski kriminal. Eh, torej, Evropol pomaga identificirati ta kriminal in se boriti proti njemu. In najpomembnejša stvar je torej vaš proračun kot kolegica Ana Gomes. Tudi jaz menim, da je težko razumeti, zakaj se eh, proračun za leto 2019 zmanjšuje za 8 milijonov v primerjavi s predhodnim letom. Saj je če dalje več nalog eh, in pooblastil eh, pri Europolu. Govorimo o boju proti kibernetski kriminal, o preprečevanju terorističnih napadov, o resnih kaznjivih dejanjih, o čezmejnih eh, eh kaznjivih dejanjih in goljufijah. Torej, imam nekaj vprašanj. Spričo zmanjšanja proračuna za 8 milijonov evrov katerim nalogam se bo Europol moral odpovedati, če teh eh, sredstev ne dobi? Ali so določene aktivnosti eh, iz te kategorije že bile načrtovane za leto 2019? In tretje vprašanje, kakšne so finančne potrebe in prioritete? in kakšne so finančne potrebe eh, za leto 2019. Eh, torej, koliko denarja potrebujete za to, da pokrijete te prioritete in potrebe? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Makovej. Gospa Infeld. Hvala. Gospa Debole. Hvala prisrčno ponovno dobrodošla v odboru Libet, že drugi citu. Imam nekaj preciznih vprašanj in pri tem se navezujem tudi na to, kar je povedala gospa Gomez in sicer preiskave umorov na Malti in na Slovaškem. Govorili ste o dobrem sodelovanju in da so lokalni organi zadovoljni z vašo podporo, ampak ali to ni eh, zelo skromno. Če eh, vidimo, kako zaskrbljujoče so, zaskrbljujoče so znamenja, torej toliko mesecev po teh omorov nimamo še nobenih zametkov neke eh, razlage. Dva novinarja sta bila umorjena in ta, ti, zadevi, ti zadevi še niso rešeni, tisti, ki so naročili umor, še niso prijeti ali ni premalo, če rečete, da nudite tehnično pomoč in to je tudi že vse. Um, um, šef policije na Slovaškem je, odpo, je odstopil um, in tudi um, na Malti se sprašujejo o njegovi. Um, integriteti in razen tega je, so bila tudi zasižena določena sredstva na Slovaškem. Ne vem, ali imate kakšne dodačne, dodatne informacije o tem. Rekli ste, da pomagate Slovaški in Malti, ukolikor je v vaših močeh. Ampak ki mislite, da potrebujete več sredstev in več pristojnosti. Potem pravna država je pod pritiskom v številnih državah članicah. Pravosodstvo, ki ni več eh, neutralno, eh, tudi organi, ki so sami upleteni v pranje denarja ali v korupcijo, nadzorni organi. Eh, ki so upleteni v takšna dejanja. Kaj to pomeni konkretno za vaše vsakdanje delo, ko gre za delitev informacij? Naprimer v FIU-ju. Nekatere informacije, ki se vnašajo v ta sistem, so mogoče nezanesljive in kako ravnate s tem? Gospod Ždehovski. Predsedajci, děkuji, paní ředitel. Hvala. Gospa direktorica, tu sedim na desni strani, na vaši desni strani. Imam samo dve minuti, zato tri kratka vprašanja. Prvič, pred dvima letoma je vaš predhodnik eh, na odboru tu povedal, da bo uh, se bori proti zelo velikim um, golju, goljofijam, um, po angliško tako imenovanem mileage fraud. Um, gre za 13 milijard eh, evrov um, škode, ki nastane zaradi tega ali Eh, je prišlo do kakšnega napredka pri tem? Ali ste storili kaj na tem področju? Potem druga stvar. Naš, torej, uradniki v kriznih državah. In jaz sem poročevalec v Senci v odboru za proračun in sem vedno hotel povečati proračun za Europol za te uradne, uradnike, ki um, izvajajo naloge v uh, državah, kjer um, so krizne situacije, kot je naprimer Libija, kjer se borijo proti tihotapcem. In tretje vprašanje, ali je prišlo do izboljšanja pri izmenjavi podatkov med državami članicami in Europolom. 2016 vem, da so nekatere države članice da niso zagotavljali informacije ali samo uh, pomankljive informacije, ali je prišlo do izboljšav na tem področju. To so bila moja tri eh, specifična vprašanja. Gospod Deprej, na vrsti naslednji. De, gospod Deprej, besede vas. Uh, Najlepša hvala, gospod predsednik. Dobar dan, eh, gospa izvršna direktorica. Veseli nas, da ste dva meseca eh, po vašem imenovanju danes tu z nami. Dve zadevi pozorno sem vas poslušal in eh, filozofija, ki ste jo zagovarjali kot Europol, je popolnoma upravičena. Govorili ste o pomenu Europola kot eh, centra za mednarodne izmenjave, izmenjave informacij, kot analitičnega centra. Europol je tudi podporni center za razne pobude in za koordinacijo. To je točno tista filozofija, eh, kjer eh, ne vplivamo na eh, same pristojnosti nacionalnih organov, temveč samo izboljšuje razmere. Torej, kar ste govorili v zvezi s proračunom, sem se popolnoma strinjam, sem tudi član odbora za proračun in sem se že posvetoval s kolegom iz EPP-ja. -ja in mislim, da bi morali eh, v povezavi z odborom za proračun izboljšati razmere, eh, ki doslej eh, niso bile dovolj dobro obravnavane. Imel bi dve operativni vprašanji, ki se navezujeta na delo, ki ga opravljamo v posebnem odboru za terorizem. Imeli smo sestanke s policijskimi organi v državah članicah, govorili so o tveganjih, ki jih predstavljajo šifrirani podatki. Zanima me, ali eh, ste imeli tudi denar na voljo za to in kaj delate konkretno na tem področju. Ali se usklajujete z nacionalnimi organ organi? Še drugo vprašanje, gospod predsednik. Um, imamo politične države v delu Evropske unije in e, pomislite na vse to, kar se dogaja v sredozemlju in na uh, trgovanje z ljudmi. to področje ima pomembne posledice za celotno Evropsko unijo in eh, Europol bi lahko odigral pomembno vlogo. Kaj konkretno delate v boju proti temtih otapcem z ljudmi in eh, kako sodelujete z agencijo Frontex, kako so porazdeljene vaše pristojnosti? Hvala. Hvala lepa. Gospa Debol, beseda je vaša. Hvala lepa za vprašanja. Takoj bom začela z vprašanji gospoda Diasa Dimere. Hvala, da podpirate prednostne naloge in cilje Evropola. Res je, da gre za oddelek IT zaradi terorističnih napadov in eh, tihotapljanja migrantov smo okrepili zmogljivost oddelka za boj proti terorizmu in proti tihotapljanju oseb in zato smo morali varčevati eh, pri oddelku za IT in smo morali um, zmanjšati prioriteto nekaterih um, projektov. Um, ampak IT je seveda pomemben kot tehnična pomoč in tudi zato, ker smo informativni policijsko vozlišče in moramo pridobivati informacije, jih zbirati in obdelovati in pri tem moramo biti vrhunski in zato potrebujemo seveda sredstva za nadaljni razvoj IT sistemov, da bomo lahko ustrezno pomagali državam članicam. Torej, tehnologija je velikega pomena sodelovanja, sodelovanje med GPSG-jem. Prvo srečanje smo že imeli v Bolgariji, eh, ko sem bila še opazovalka. In potem je predsednik eh, GPSG-ja bil v upravnem odboru in tudi razložil, kako bi lahko potekalo sodelovanje med njimi in nami. In mislim, da je zelo dobro, da bomo imeli politično spremljanje organizacije Europola, tako da bomo uh, lahko spostavili tesnejše odnose z nacionalnimi in tudi z Evropskim parlamentom. In ti nasveti so predvsem tudi smirnice za prihodni razvoj agencije. Vedno bom rada odgovarjala na vaše vprašanja in bom tudi na razpolago za GPSG. Veselim se srečanja konec septembra in upam, da bomo tam obravnavali tudi že tematska vprašanja. Operativni sporazumi s tretjimi državami so zelo pomembni za Europol, kajti nimamo takih operativnih dogovorov s tretjimi državami doslej, je pa jasna povezava med eh, notranjo varnostjo in zunanjo varnostjo v EU in zato je treba sodelovati s tretjimi državami in sem zelo vesela, da parlament eh, komisiji svetuje nadaljni razvoj na tem področju. Kaj ti moramo videti, da potrebujemo najbolj korektne informacije, da se lahko odzivamo na um, varnostne grožnje, ki se pojavljajo v EU. Gospa Gomez, um, Evropski FIU in Maltežki in Slovaški primer. vozlišča za kriptovalute. To, kar sem se naučila v obisku v državah članicah, je, da države podpirajo Europol, predvsem tudi glede preiskav v, um, na temnem spletu Dark Web in sicer, da se odkrivajo tokovi tam in da se omogoči tudi usposabljanje um, nacionalnim uradnikom, kaj ti treba je, Um, ehm, kaj ti na ta način je tudi lažje potem odkrivati, če se kaj napačnega dogaja na področju kriptovalut. Vidim pripravljenost med državami članicami in zato sem se tudi že srečala s direktorjem Cepola um, in se z njim pogovarjala o možnem usposabljanju, kaj ti če organiziramo tako usposabljanje za Europol, ne moremo uh, zagotoviti ustreznih eh, kadrov za pomoč pri preiskavi državah. Torej, Evropski center za kibernetski kriminal ima močno ekspertizo pri kriptovalutah, imamo strokovnjake za to, vendar eh, so zelo povpraševani v tem trenutku. Imamo oziroma usposabljamo tudi uradnike v državah članicah skupaj z državami članicami. Nekatere države članice imajo strokovnjake za delo v omrežju in tudi za delitev to vrstnih informacij in podpiramo preiskave v državah članicah, eh, ker je to pomembna tema in ker moramo zagotoviti napredek. Potem, kar zadeva ta, um, ti zadevi, v, na Malti in na Slovaškem. O tem bom govorila pozneje, kar zadeva oddelek za finančne obveščevalne podatke. Um, obstaja tesno sodelovanje med FIU-jem in nacionalnimi organi, imamo ekspertizo in imeli smo tudi konferenco eh, na ravni Europola um, na to temo vendar še čakamo na ustrezen napredek, treba je zagotoviti ozaviščenost in mislimo, da je to druga najbolj pomembna zadeva v preiskavah. In tudi tu moramo zagotoviti napredek in storiti nadaljne korake. Hvala gospa Makovej za uh, čestitke, kar zadeva proračun proračun, ki je sedaj predlagan, je pravzaprav eh, pomeni primankljaj. Predlagan proračun bi lahko vplival na tekoče, takoč razvoj. Naprimer, um, um, um, pošiljanje gostujočih uradnikov v nekatere države. 2018 smo 5 milijonov dobili dodatno za platformo za dešifriranje in to ni bilo predvideno za, v predlogu proračuna za leto 2019 in zato ne bi mogli eh, vzdrževati te platforme za dešifriranje. Potem um, 2018 smo zaposlili 26 dodatnih zaposlenih in um, To in financiranje tega je treba seveda zagotoviti tudi v prihodnosti, eh, ker je vedno več povpraševanja na različnih področjih. Vedno spet slišim, želimo več Europola, ne manj Europola, želimo, da nas Europol eh, podpira v preiskavah, torej vidno večje popraševanje po naših storitvah. Naprimer, ko gre za tihotapljanje oseb, tu želijo našo podporo. Um, potem eh, vidno več je uporabnikov um, um, um, organizacij, Eh, naših storitev in sicer organi pregona. Vedno več organov pregona, pregona želi sodelovati z nami, želijo poslati k nam uradnike za zadvezo in želijo deliti več informacij z nami. Imamo vedno večje število operacij in vidimo, da je prišlo eh, do povečanja v, v zadnjih letih in tudi tu moramo uh, um, opraviti razvrstitev po prioritetah. Gre pa tudi za zelo občutljive in kompleksne preiskave, kot naprimer na Malti in na Slovaškem. In v prihodnosti bo tega povpraševanja mogoče še več. Treba je ukrepiti kakovost analitične podpore, kajti države članice ne morejo preveč investirati v to in države članice potrebujejo operativno podporo, kajti tako. Um, lahko, jim lahko prispevamo um, delež Evrope k tem preiskavam. Um, to je povezano seveda tudi s potovanji, za kateri so potrebna, za katere so potrebna sredstva ali tudi forenzična orodja, ki so predraga za države članice. Konkretne posledice za leto 2019 če bo predlog proračuna, ki ga je sprejel upravni odbor februarja 2018, torej če ne bo zagotovljen ta proračun, potem bo težko preverjati um, sekundarne migracije v teh um, žariščnih točkah, potem težko bo razviti nove tehnike za preprečevanje kriminalitete v Darknetu. Imamo majhno ekipo, ki se s tem ukvarja, vendar vidimo, da je to popraševanje veliko, potem razvoj sistemov, ki omogočajo neposreden dostop do podatkov za na tisoče preiskovalcev in eh, analistov v državah članicah želimo um, um, razviti inovativne rešitve, predvsem tudi za informacije, ki so povezane s potovanjem ljudi, tako da bomo imeli boljši nadzor nad zunanjimi mejami, potem na vzkrišeno preverjanje, ki ga je treba avtomatizirati, tako da bo lažje in da ne bomo porabili denarja za na vzkrišeno primerjanje podatkov, kar lahko naredi orodje, naredijo orodja. Potem eh, nezakonit teroristični kontekst eh, in potem potem eh, tudi atlas omrežje in sicer eh, so to posebne enote držav članic in Europol naj bi prevzel koordinacijo tega omrežja. To sicer lahko zagotovimo, ampak tudi za to potrebujemo sredstva. Potem treba je izboljšati boj proti pranju denarja in financiranju terorizma s podbujanjem sodelovanja med eh, in onotami za finančno obveščanje in organi pregona. Vendar eh, ta pot je še dolga in razen tega um, gre seveda tudi za preiskave in moramo biti inovativni, če želimo biti tako vozlišče in zato moramo vedeti, kaj kriminalci na trgu uporabljajo, kako organi pregona se lahko odzivajo na to. Če bo to vsaka država storila sama, je to skoraj nemogoče. Hvala lepa, gospa Debol. Mislim, da smo dobili zelo celovit uh,

Eh, in sodelovanje v preiskavah, eh, to je omejeno na našo uredbo. Imela sem razpravo s šefi policijskih oprav Malte in Slovaške. Na začetku ni bilo lahko um, zato, da so osebje Europola res sprejeli. Um, v Europolu je ena oseba, ki je pristojna za reševanje težav v dialogu s državami članicami. Europol je sedaj sprijet kot del te mm, preiskovalne enote, skupine. Eh, in mi eh, z Europola lahko sedaj nastopamo tudi kot priče v, na nacionalnih sodiščih. Nimamo prisilnih ukrepov, ki bi bile na voljo, torej mi smo del ekipe in pravosodni organi so pristojni za nas. Torej, pravosodni organi eh, morajo reči, ali se strinjajo s tem ali ne. 11. julija bo tu sestanek eh, na to temo in moji strokovnjaki vam bodo poročali o teh preiskavah, ki potekajo, ti dve, kar zadeva telefon, pa nismo preiskovali teh telefonskih povezav na Slovaški. Kar zadeva tri zelo specifična vprašanja, ker imamo na voljo samo še dve minuti, vam bom ta, zagotovila celovit pisni odgovor in gospod Depri, hvala lepa za vaša vprašanja in tudi eh, na vaša vprašanja bom odgovorila pisno, ehm, če se s tem strinjate. Gospa Intfeld, izmi imela še drugo vprašanje, kar zadeva deljenje informacij. Ehm, in v zvezi s težavami s pravno državo v nekaterih državah. Vemo, za katere države članice gre, ali tudi na to lahko odgovorite pisno. Ja, zagotovila bom odgovor v pisni obliki. Hvala. Mislim, da smo s tem pokrivali, pokrili vse. Um, česar pa nismo pokrili, um, boste prijeli v pisni obliki. Um, seveda je tudi moja krivda, da smo že malo pozni. Um, mislim, da ste čutili to eh, podporo eh, našega odbora, torej mi smo zavezniki, um, tako da bo vaše delo učinkovito, zato pa potrebujete seveda tudi sredstva. Veselim se nadaljnega dialoga z vami in želim vam seveda tudi uspešno nadaljevanje mandata. Kolegice in kolegi, sedaj pa smo pri peti točki in sicer pa polna uporaba določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji, odprava kontrol na kopenskih, morskih ali zračnih mejah. Drage kolegice in kolegi, skupina SND, torej na. Um, na poziv SND smo pripravili poročilo na lasno pobudo o popolni uporabi določb šengenskega pravnega reda v Bolgariji in Romuniji. Sem poročevalec in želim opozoriti na to, da sedem let že Bolgarija in Romunija, Romunija izpolnjujeta vse eh, zahteve. Eh, vendar eh, je svet doslej blokiral to odločitev. Bolgarija in Romunija um, ima ta vse obveznosti šengenskega območja, prebivalci pa še nimajo koristi iz svobodnega gibanja v šengenskem območju. Obe državi odločno prispevata k varnosti šengenskega območja s tem, da varujata zunanje meje Unije, vendar ostaja ta Eh, zunaj Schengena samo iz političnih razlogov. Želim vas opozoriti na to, da je Evropski parlament večkrat jasno izrazil svoje stališče v razpravah na plenarnem zasedanju, pa tudi v letnem poročilu o delovanju šengenskega območja v maju. Torej, pogosto je parlament zauzel stališče do tega in cilje tega poročila na lastno pobudo je, da še naprej bolj jasno opredelimo stališče Evropskega parlamenta, tako da bo svet lahko sprejel tako odločitev in sicer z enotnim zakonodajnim aktom v dvofaznem postopku. Želim eh, povedati tudi nekaj o zadju tega. V 2010 je svet eh, pripravil predlog za polno, popolno up, eh, uporabo določb v Bolgariji in Romuniji, vendar ni bilo večine v svetu. In potem je bil pripravljen kompromisni predlog in sicer um, glede dostopa na Eh, morju in eh, v zraku in kopenske meje naj bi zajel drug predlog, predlog, ampak sedem let čakamo na to odločitev od 2011 naprej in to je popolnoma nespremljivo z vidika načel eh, Evropske unije. In dvofasni pristop z Romunijo in Bolgarijo za dostop do šengenskega območja ne samo, da nima pravne podlage, temveč vsebuje tudi celo vrsto tveganj, kajti s tem uvajamo nove pogoje, eh, da bi še naprej podaljševali eh, izključitev teh držav in to bi Eh, lahko povzročilo tudi brzili glede informacij med državami članicami Schengena in ne Schengen v prihodnosti. To bi bil precedenčni primer in zato mora biti, eh, par, mora biti parlament odločen in ustrajati na prejšnjih sklepih. Vse ostalo bi vodilo do negativnih političnih ekonomskih posledic, ne samo za ti dve državi, ki sta predmet tega poročila, temveč za Unijo v celoti. In, um, če se spomnimo uh, letnega poročila o delovanju Schengena, um, predlagam, da v predlogih sprememb upoštevamo um, predvsem modalnost pristopa in 20. julij je rok za vložitev predlogov sprememb, sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, če želijo besedo. Gospod Koeljo. Hvala, gospod predsedujoči. Podpiram vse, kar ste rekli. Popolnoma sva uglašena parlament je vedno zastopal isto stališče v teh letih, tako kot ste pravilno povedali. Ehm, tudi zato, ker je to pravilno stališče. Več razlogov je, da se Romuniji in Bolgariji odobri status polnopravne, polnopravne članice šengenskega območja. Prvo je, da spoštujemo pravila. Torej, eh, vzpostavili smo pravila, ki pravijo, vsaka država članica, ki izpolni pogoje, naj bi bo vključena v Schengen. Eh, in to pomeni tudi za države članice, da tehnične ekipe in soglasen, torej ta sklep je bil svoj čas soglasno sprijet. Uh, Eh, in sicer da obe državi izpolnjujeta eh, pogoje. In če želimo um, Če želimo kaznovati tiste države, ki ne izpolnjujejo pogojev, moramo tistim, ki izpolnjujejo pogoje, tudi odobriti ta status. To je prvi razlog. In drugi razlog je status sam, kajti sporočilo, ki ga pošiljamo, uh, Eh, pomeni. Če nisi polnopravna članica Schengena, potem uh, imata obi državi č, um, vtis, da sta drugorazredni državi in da, nimata, da državljani nimajo istih pravic, kot jih imajo drugi. Če res verjamemo v evropsko državljanstvo, moramo um, podeliti tem državljanom enak status. In še nekaj, če me vprašate, kaj se lahko naučimo iz te lekcije, potem eh, lahko rečemo, kako slaba je, slabo je soglasje na tem področju. Kajti eh, zato so take, taka vprašanja potem talci od eh, nacionalnih agent, nacionalnega egoizma. In to, za kar naj bi se res borili, je. Yeah evropski pristop na tem področju. Po Lizbonski pogodbi eh, je na mnogih področjih, eh, ki so v pristojnosti našega odbora, gre za eh, postopek soodločanja. In tudi za um, odločanje s kvalificirano večino v svetu. ampak pri, tem, pri tej temi gre za soglasja, ki se zahteva in to je slaba rešitev. In to je vodilo do tega, da zdaj že sedem let razpravljamo o tem. Hvala, gospod Koeljo, gospa Beržija. Berža. Merci, le... Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod poročevalec. Zelo Eh, na kratko. Popolnoma se strinjam s tem, kar ste povedali vi in s tem, kar je povedal poslanec Koeljo. Za našo skupino ne obstaja noben razlog, zaradi katerega Romunija in Bolgarija ne bi uživali polnopravnega članstva v šengenskem območju. Izpolnjuje ta že sedem let eh, pravne pogoje in torej imamo samo neko politično blokado. Uh, Eh, pristop nima nobene pravne podlage, to je bilo že povedano. To je popolnoma nedosledno, eh, predvsem eh, kar zadeva kopenske meje, to najbolj zadeva evropske državljane in s tem bi še okrepili občutek nepravičnosti ki ga že imajo Romuni in Bolgari in tudi čezmejni delavci. Mislim, da s tem samo napajamo še populizem in eh, skrajno desnico, kakor tudi naravnanost proti eh, Evropi. Zahvaljujem se vam da, vam, eh, da ste nam posredovali to mnenje. Mislim, da ne bomo imeli niti predlogov sprememb ker uh, nimamo uh, nobenih dodatkov, vi ste to že zelo lepo napisali. Hvala. Hvala lepa, gospod Demov. Dobro, gospod predsedatelj. Uh, pozdravljam vi za. Hvala, gospod predsednik. Naj vam čestitam za pripravo tega mnenja to popolnoma podpiramo. Eh, ponovno prosimo svet, da bi sprejeli odločitev glede Bolgarije in Romunije. V Evropi govorimo o solidarnosti, o pravici, o pravičnosti, vendar nočemo sprejeti eh, Bolgarije in Romunije eh, v šengensko moče in to pomeni, da tu ni nobene pravičnosti. Bolgarija in Romunija izpolnjujeta na pogoje že od leta 2011, žal pa ne moreta popolno uporabljati določb šengenskega pravnega reda. In to je zares ponižujoče. V Evropski uniji govorimo o tem, da mora vedno prednjačiti pravo. Določene države članice so tudi predmet določenih sodnih postopkov in določene države članice niti ne spoštujejo svojih pravil. In kako si potem upajo govoriti proti nam? Romunija in Bolgarija izpolnjujeta te pogoje in kljub temu ne moreta biti polnopravni članici šengenskega območja. Določene državne članice se zavzemajo za dvofazni postopek, kar zadeva njon pristop. Najprej bi morali ukiniti kontrolo na morskih in zračnih mejah, potem pa kontrolo na kopenskih mejah. Ali bomo s tem poenotili Evropsko unijo? Ne, to bo slaba praksa, ki bo še povečala euroskepticizem in tudi nacionalizme. Zaradi tega bi morali Romunija in Bolgarija postati polnopravni članici šengenskega območja. Mogoče Hrvaška ne bo deležna iste usode. Hvala. Gospod Picule in potem gospa Makovej, hvala. Želim eh, vam čestitati kot poročevalcu k eh, odličnemu osnutku tega poročila. Danes v Evropski uniji, kjer je svoboda gibanja ena najpomembnejših vrednot, tujo um, in, sit, in gre seveda tudi za varovanje meja, um, gre za kompenzacijo vrzeli. Um, pri drugih, eh, na drugih področjih, ko gre naprimer za reformo Dublina ali za azilni sistem. Kako zaščititi te dosežke je, da zapolnimo te vrzili v politiki. Želim se vam tudi zahvaliti za to, da ste vključili Hrvaško v vaše poročilo. Mi uh, uspešno uporabljamo šengenski informacijski sistem od lanskega leta naprej in uporabljamo tudi evropska sredstva, da se pripravljamo na pristop k šengenu in gre za mogoče tedne in nekaj mesecev, da bomo izpolnili še zadnje kriterije. Um, ni spremljiva nobena delna rešitev, delen pristop, eh, samo popoln pristop. Uh, um, na osnovi izpolnjenih meril je edina prava pot za krepitev Schengena in tudi za, s tem za krepitev projekta Evropske unije, gospa Makobej in potem gospa Juzminova. Uh, Najlepša hvala. Govorila bom romunsko, svoj jezik. Evalvacijski postopek za Bolgarijo in Romunijo, eh, za šengensko območje je bilo je bil zaključen in eh, to je potrdila tudi komisija za leto 2018. Dejansko sta Romunija in Bolgarija tehnično pripravljeni za vstop v šengensko območje. Julija 2018 je bila tudi v uradnem listu Evropske unije objavljena odločitev, ki omogoča premoščanje zadnjih ovir za članstvo Romunije in Bolgarije. In to naj bi začelo veljati avgusta 2018. Moramo počakati samo na prenos. Bila sem poročevalka za eh, odpravo zadnjih ovir, ki se nanašajo na Romunijo in Bolgarijo. Seveda zauzemamo se za vstop Bolgarije in Romunije, vendar imamo en komentar. Komisija ni nikoli povezovala vstopa Bolgarije in Romunije eh, z mehanizmom za eh, preverjanje Romunije in Bolgarije in zaradi tega niti mi ne smemo vzpostavljati teh povezav. V tem poročilu mehanizem sodelovanja in preverjanja je treba ohraniti vse dokler se bodo spoštovali vsi pogoji, ki so predvideni. In zakaj pravim to? Vsak dan se v Romuniji borimo proti korupciji. Javna tožilka enote za boj proti korupciji eh, je morala odstopiti z položaja, ker je eh, podala intervju BBC-ju dejansko pa ta boj deluje dobro in to je samo neka politična odločitev. Zakaj vam pravim to? Zato, ker v teh okoliščinah potrebujemo ta mehanizem sodelovanja in preverjena in pričakujem naslednje poročilo vsem tam. Gospa Jasmano. Najlepša hvala, gospod predsednik. naj se vam zahvalim za delo na tem poročilu. Kot je povedal gospod Koelo, od leta 2011 Bolgarija in Romunija izpolnjujeta pogoje za članstvo eh, na šengenskem območju. Dejansko je to nekaj nepravičnega in mislim, da bi morali postaviti konec pomankanju pravičnosti na tem področju. Evropska unija je vedno zagovarjala stališče, da je treba redno in enakopravno izvajati vsa pravila in zahvaljujem se kolegom za podporo. Ovire so dejansko samo politične narave tudi če upoštevamo migracijsko krizo, danes naj vam povem, da Bolgarija zelo prispeva k nadzoru nad migracijskimi tokovi. Bolgarija je veliko vložila v izboljšanje nadzora na zunanih mejah. Imamo tudi podporo agencije za eh, obmejno stražo. če ne bi imeli tega nadzora na naših mejah, bi lahko zares imeli veliko težav. V določenih državah članicah, eh, pravijo, da bi morali dodatno preverjati, Eh, romunske in bolgarske državljane, recimo njihovo prtljago. Mislim, da je treba upoštevati tudi gospodarske posledice. Študija iz leta 2016 je ocenila stroške za ponovno uvedbo eh, kontrole na notranjih mejah na šengenskem območju. E, dva ali štiri milijarde eh, stroškov bi imeli eh, z vidika operativnih eh, dejavnosti. Zaradi tega se moramo še naprej zauzemati za to, da izvajamo pritisk nad svetom. Najlepša hvala, gospod predsednik. Naj vam čestitam za poročilo in naj se pridružim drugim kolegom iz odbora Libe. Zahvaljujem se vsem tistim, ki so vedno podpirali vstop Romunije in Bolgarije eh, v šengensko območje. Mislim, da je treba v zvezi s tem ustrajati v odnosih do sveta, sicer ne bomo zagotovili vseh pravic našim državljanom. Eh, Bolgarija in Romunija že sedem let izpolnjujeta vse strokovne eh, pogoje. Mi tudi veliko prispevamo k nadzoru na zunanih mejah Unije. Eh, odločitev ni bila sprejeta v okviru PNZ-ja in eh, to je zares obžalovanja vredno. In eh, tudi kolegica Makovej je že omenila celo vrsto stvari. Mislim, da vladavina prava dokazuje, da spoštujemo evropsko zakonodajo. To so dejansko zlorabe, do katerih je prišlo v svetu. Moramo uh, sprijeti ukrepe, moramo ustrajati na tem, moramo predstaviti bolj korenito naše stališče, stališče Evropske parlamenta in torej prosim vas, da predložite tudi predloge sprememb, eh, zato da bomo mogoče sprejeli eh, dvofazni pristop. Eh, pogoji dejansko so izpolnjeni in ni Eh, sprejemljivo, da še naprej odlašamo s tem in da Evropska unija deluje na tak način. Eh, eh, lahko bi govorili tudi o romunski javni toživki, ki je morala izstopiti svojega položaja. Imamo tudi poročilo, dolgo 35 strani in tudi tajne protokole, ki se nanašajo na odnose med eh, romunskim eh, sodstvom in eh, javno toživko. Dejansko je prišlo do kršitve vladavine prava. Ne moremo samo obrati nekih člankov. Dejansko je prišlo do zlorab in upam, da boste vse to upoštevali. Hvala Eh, kolegom za, glavno za podporo za glavno usmeritev tega poročila. Tako kot je gospod Kveljo večkrat rekel, Schengen je del rešitve, ne problema in s tem, o tem se z njim v celoti strinjam. Hvala, eh, da eh, bo Evropski parlament špet dal močno sporočilo. Res je, tako kot je povedala gospa Makobej, Evropska parlament Eh, komisija CBM nikoli ni povezovala s pristopom k Schengenu, vendar realnost je drugačna. Slišal sem predsednika vlade tu v parlamentu, ki je rekel nekaj, kar ni res. Rekl je, dil je dil. In um, Bolgarija in Romunija mor, morata izpolniti kriterije CVM, ampak to ni spremljivo in lekcija je tudi ta. Če želimo, da bo Evropska unija verodostojna, potem uh, morajo voditelji Evropske unije v svetu spoštovati sprejeta pravila, kajti parlament in komisija imata jasni stališči. Še enkrat, gospa Makovej, prosim. Vsi raportul Zelo na kratko, tudi sama podpiram to poročilo. Želim, da eh, bi se v Bolgariji in Romuniji popolno uporabljale določbe šengenskega pravnega reda. Če imamo težave s korupcijo, eh, je to druga zadeva. Mi smo za vstop eh, v šengensko moče. Mislim, da to ni nikakor spres, eh, sporno. Teh dveh stvari ne smemo eh, povezovati. Eh, nekateri premijeji pa to počnejo. Eh, gospod Kveljo, prosim, samo kratek komentar. Nimam nobenih težav s tem, da povezujemo eh, oceno korupcije eh, s kriteriji za Schengen, če se odločimo, da bomo to storili za vse države članice. Ni pa mogoče, da se to dela samo za nekaj držav članic in da se pozablja na vse druge. To je pravičen pristop. Torej, septembra se bodo soporočevalci eh, srečali in razpravljali o predlogih. 23. julij je datum za predloge spremembe. Sedaj pa točka šest, gosta sta tukaj, jih lahko povabimo notri.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 make it. Huh? No? He's on his way. Hmm? He's on his way. Okay, colleagues, I think we can start. Kolegice in kolegi, mislim, da lahko začnemo. Eh, vidim, da je veliko zanimanja za to, da poslušate dva ministra iz avstrijskega predsedstva. Pozdravljam ministra Herberta Kikla, ki je na poti. Eh, Eh, in minist, eh, on je minister za notranje zadeve in gospoda Jozefa Mozarja, ki je minister za ustavne zadeve, reforme, eh, deregulacijo in pravosodje. Vesel sem, da sta tukaj v Bruslu, da predstavite prednostne naloge avstrijskega predsedstva. Eh, in sicer na področju pravosodja in notranjih zadev. Avstrijsko predsedstvo se dogaja v pomembnem obdobju za Evropsko unijo. Sedaj smo v zadnjem letu mandata za parlament in komisijo in mislim, da lahko rečemo, da je to eh, predsedstvo zadnjega upanja, se pravi zadnja možnost za odločitve. Eh, torej, eh, mi imamo tukaj nekaj perečih eh, nalog in upam, da ne bodo ostale to le neizpolnjene želje. Avstrijsko predsedstvo ima sedaj možnost, da opravi delo, da zaključi delo zadnjih štirih letih. Avstrijsko, moto avstrijskega predsedstva je Evropa, ki eh, varuje. In to je seveda povezano s tem odborom. Ključna beseda pa je tu Evropa, ki varuje, ki ščiti in ne neka država članica sama zase, kar je dan danes moderno. In eh, sedaj bomo slišali linijo, ki eh, jo bo uh, zasledovalo predsedstvo. Eh, gospoda ministra se zavedata, da smo eh, dosegli napredek pri eh, varnosti, migracijah, interoperabilnosti, informacijskih sistemih, enotnost in odločnost v svetu je pomembna. Gospod minister, dobrodošli. To je potrebno tudi eh, na drugih področjih in sicer pri svežnju za azil, kjer pričakujemo eh, konkretne rezultate. Žal smo pred dvema tednoma bili v eh, situaciji, ko je bilo treba na novo napisati to, kar je bilo uh, sklenjeno v tem odboru, eh, večina med nami meni, da sta dosjeja eh, azil in migracije povezana. Torej, mene zanima, kaj ste se dogovorili na zadnjem Evropskem svetu, kakšni so koraki pred vami, ali menite, da je treba ohraniti, kar smo dosegli in ali se eh, nameravate potruditi, da eh, ohranite svežen. Uh, upam, da kolegi uh, iz avstrijskega predsedstva razumejo, uh, kako velik je izziv pred nami. Uh, torej, najprej bom besedo dal uh, vam, gospoda ministra, in sicer vsakemu deset minut za predstavitev, potem bom pa odprl razpravo. Uh, Eh, cela vrsta kolegov se je prijavila. Najprej bom dal besedo koordinatorjem, potem pa drugim poslancem, ki želijo besedo. Prosim, da se poslanci omejijo pri svojih prispevkih na dve minuti. Gospod eh, Kikl, eh, gospod minister, beseda je vaša. Hvala lepa, spoštovani predsednik, spoštovane eh, poslanke in poslanci v Evropskem parlamentu. V veliko veselje mi je, da vam lahko predstavim prioritete eh, predsedstva na področju področju notranje varnosti in da lahko potem o tem tudi razpravljam z vami. E, menim, da smo partnerji in sodelovanje z Evropskim parlamentom je zelo pomembno zame in zaradi tega sem tudi v preteklosti imel stike eh, s posameznimi poslanci, moji strokovnjaki, ki me podpirajo pri vsebinskih vprašanjih, pa še toliko bolj. Avstrija že tretji, če prevzema vlogo predsedujoče eh, države. Nekateri pravijo, da smo izkušeni, vendar prav gotovo poznate Heraklitov stavek, da ne stopamo nikoli dvakrat v isto reko. Se pravi, vse je odvisno od okvirnih pogojev, v katerih predsedstvo dela in okvirni pogoji avstrijskega predsedstva niso ravno enostavni. Naj to nakratko skiciram. Po eni strani eh, se soočamo z izgubo zaupanja. Mnogi državljani eh, eh očitajo eh, evropskim institucijam posledice migracijske krize, eh, krize evra, Eh, soočamo se z brexitom, s težavnimi finančnimi pogajanji. Eh, tu eh, je veliko tveganje za vse udeležene in mi se soočamo z velikim bremenom. In svet, komisija in parlament morajo vleči v isto smer pri pomembnih vprašanjih prihodnosti. Zame je. Uh zelo velik naslednji izziv. Zaradi migracijske eh, krize v letu 2015 eh, je pri eh, prebivalstvu v Evropi v veliki meri nastal vtis, da so politične elite in institucije EU izgubile nadzor in zaradi tega tudi ne zaupajo v krizno odpornost, ne zaupajo v sposobnost delovanja in sem je treba še prešteti ekstremistične grožnje in nevarnosti iz organiziranega kriminala. Skupaj moramo torej storiti vse za to, da pridobimo ponovno zaupanje prebivalstva in ga tudi okrepimo. Ravno zaradi tega je potrebno, da se osredotočimo osredotočimo na tiste teme, kjer ljudje upravičeno pričakujejo od nas rešitve. Lahko bi tudi rekli, da se moramo osredotočiti eh, na tiste teme, kjer ljudje najbolj trpijo. In eh, zaradi tega eh, si je avstrijsko predsedstvo izbralo moto Evropa, ki varuje, ki ščiti potreba po varnosti je temeljna potreba človeka in to bomo vide, pokazali pri šestih težiščih. Gospe in gospodje, vesel sem sklepov Evropskega sveta eh, z 29. junija 2018, ki so bili zelo pomembni za uresničitev naših eh, težišč. Vključujejo bistvene teme in eh, oporne točke, ki jih Avstrija zasleduje eh, skupaj z drugimi državami članicami. Tu gre za eh, sistem zaščite Evrope v prihodnosti. Eh, spremenile so se paradigme na področju eh, migracij in azila. Kaj to pomeni? Eh, primarno ne govorimo več toliko o porazdelitvi, o kvotah, temveč se osredotočamo na učinkovito zaščito zunanjih meja. Želimo razbiti tihotek tapljenje eh, ljudi in okrepiti sodelovanje s tretjimi državami. V teh pogojih eh, bo, upam, da eh, tudi lažje razrešiti notranje vidike na področju azila in migracij. Sprememba paradigme, ki jo je sprožil svet, se je Eh, kaže tudi pri regionalnih platformah eh, za eh, pristanek ladi. Treba je okrepiti Evropsko agencijo za varovanje meja in obal Frontex. Frontex nas mora podpirati pri varovanju meja, pri vračanju nezakonitih migrantov in zaradi tega potrebuje Frontex razširjen mandat in več sredstev. Kot predsedujoči EU, in država članica se zauzemajo za ohranitev šengenskega prostora. Dokler pa prihaja do nekontroliranih migracij v EU in je s tem ogrožena varnost naših državljanov, eh, bomo morali govoriti o nadzoru notranjih meja. Kot predsejodi, če eh, v svetu želim, čim bolj prispevati k vzpostavitvi pogojev, kjer bomo lahko spet odpravili mejne nadzor na notranjih mejah. Mi potrebujemo azilni sistem, ki je odporen na krize. Eh, svet je torej spremenil paradigme. In to se mora zrcaliti tudi na tem področju. Nadaljna dela pri eh, Geasu in Dublinu so eh, zame del nekega celovitega svežnja za eh, možno rešitev potrebujemo eh, vidne napredke, naprimer pri eh, varovanju zunanjih meja, pri zunanjih vidikih potrebujemo novo definicijo solidarnosti in odgovornosti. Predsednikom držav in vlad želimo že oktobra predstaviti napredek. Ali nam bo to uspelo, je odvisno od nas vseh od vas, od nas in od tesnega sodelovanja pri ustreznih pravnih aktih. Poleg tega se želimo boriti proti ekstremizmu, terorizmu in že zgodaj preprečevati radikalizacijo. Sem sodi spodbujanje in varovanje evropskih vrednot, naših temeljnih vrednot. Tu so potrebni ukrepi zopr eh, antisemitizem eh, in ukrepi za zaščito judovskih ustanov. Na tem mestu želim opozoriti tudi na ministersko konferenco o temi vrednote vladavina prava 6. novembra 2018 na Dunaju, kamor smo povabili oziroma kamor bomo povabili tudi predstavnike Evropskega parlamenta. E, pri boju zopr organizirani kriminal potrebujemo okrepljeno policijsko sodelovanje kot tudi krepitev učinkovitosti obstoječih instrumentov rešitev. V središču bo za nas eh, uresničitev eh, ciklusa politike EU za boj proti eh, težkemu kriminalu 2018-2020. Treba je tudi prepoznati povezavo med terorizmom in organiziranim kriminalom. Eh, pogoj eh, za eh, delujočo varnostno unijo je, da naš nadzor meja, organi za priseljevanje in, in, in organi pregona pravočasno dobijo informacije. Potrebna je interoperabilnost podatkovnih baz. Eh, treba je zagotoviti eh, zapiranje informacijskih vrzeli in povečanje učinkovitosti podatkovnih eh, baz. Seveda je treba ob vsem tem spoštovati Eh, osnovna, temeljna eh, jamstva, eh, kot tudi varstvo podatkov. Tu računamo na tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom in upam, da se bomo politično lahko dogovorili do konca leta. Za doseganje ciljev je potrebno tudi tesno sodelovanje s sosednjimi državami. Eh,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 Balkana, pomagali pri približevanju standardom EU, želimo večje partnerstvo, tudi obširen pristop eh, pri temah eh, migracije, azila, partnerstva, odpornosti. Eh, vse to bo tema ministerske konference 13. in 14. septembra na Dunaju. Potrebujemo tudi aktivno eh, politiko vračanja. To mora biti del naše skupne politike tudi. Uh, eh, vizumski eh, prestop je lahko pomembna motivacija. Eh, kot vidite, je v naslednji polovici leta za nas eh, veliko dela in tu gre za eh, dobro evropsko prihodnost, kjer je volja, tam je tudi pot, eh, mi imamo voljo in domnevam, da eh, je volja prisotna eh, tudi pri drugih eh, udeleženih in prav gotovo bomo tudi našli pot. Hvala lepa, gospod Mozar. Beseda je vaša. Gospod predsednik, poslanke in poslanci v odboru Libe, veliko je bilo že povedano eh, glede nalog, ki si jih je zastavilo avstrijsko predsedstvo. Slišali ste eh, pričakovanja do Avstrije so velika tudi zaradi parlamentarnih volitev v naslednjem letu. Če bomo intenzivno sodelovali s komisijo in parlamentom, nam bo uspelo dokončati delo, eh, s katerim se ukvarjamo že nekaj let. Preden se lotim posameznih dosjejev, želim na kratko eh, podati nekaj načelnih eh, Eh, opomb. Evropa je pred velikimi izzivi, to je povedal gospod Kikl, eh, in pred nami je potreba po veliki spremembi. Treba je zavarovati ta veliki mirovni projekt in zagotoviti tudi obstoj vrednot in eh, gospodarske skupnosti mi smo eh, našim državljanom dolžni, da za največje probleme najdemo hitre, eh, perspektivne rešitve in avstrijsko predsedstvo bo z velikim angažmajem pripravljalo take rešitve. Prepričan sem, da bo avstrijsko predsedstvo z eh, evropskimi eh, silami prispevalo k napredku. Hkrati pa moram tudi povdariti, da delovanje na EU ne more biti eh, samo sebi namen. To moramo eh, delati tam, kjer lahko na evropski ravni bolje uresničujemo cilje kot na nacionalni ravni. Torej, to je vprašanje subsidijarnosti. Tesno s tem prepri, povezano je moje prepričanje, da mora Evropska unija osredotočiti svojo pozornost na zmanjšano število področji. V mislih imam naprimer boljše eh, sodelovanje policije, pravosodja, krepitev notranjega trga, krepitev stabilnosti v eh, sosedah Evropske unije. Eh, Subsidijarnost pomeni manj pa bolj učinkovito, to pa ne pomeni zame zmanjšanje Evrope in evropskih nalog. Na način bodo državljani bolje sprejemali Evropsko unijo in krepili evropsko misel. In zaradi tega avstrijsko predsedstvo na področju eh, pravosodja zasleduje tri glavne cilje. Prvič, eh, varnost, krepitev varnosti v Evropi. Evropa, ki ščiti, ki varuje, to ni samo želja posameznih nacionalnih držav, temveč zlasti Evrope. Evropa lahko ščiti, varuje in eh, zame je pomembno povečanje varnosti za eh, državljane, kot tudi po izboljšanje standardov pravne države. To želim doseči z bojem proti terorizmu, organiziranem eh, kriminala in izboljšanje sodelovanja med pravosodnimi organi. Eh, in zaradi tega je treba eh, na kazensko pravnem področju čim prej eh, zaključiti odprte doseje. Vesel sem, da smo v času bolgarskega predsedstva dosegli napredek pri zatiranju pranja denarja in priznavanje odredb o zamrznitvi oziroma zaplembi. E, in tu je varnost naših državljanov nekaj, kar moramo še okrepiti. E, zato tudi moram e, najti z vami hitro rešitev za odprte predloge. Svet je prav gotovo opravil eh, veliko dela in tudi prosim, da boste vi pripravljeni na kompromis za to, da bo Evropa postala bolj varna. Vem, eh, da so stališča različna med svetom in parlamentom, vendar eh, ta razkorak prav gotovo ni tako velik, saj mora biti naš skupni cilj, da organom odkrivanja in kazanskega pregona pregona, eh, damo ustrezne kompetence. Zaupanje v pravosodje bo centralnega eh, pomena, potrebno bo zagotoviti eh, učinkovit to odkrivanje eh, in zatiranje kaznivih dejanj. Eh, kompromis ne smemo ovirati, moramo pač eh, z dobro voljo zaključiti pogajanja v trialogu in če se le da zagotoviti sprejem v svetu ministrov oktobra. Eh, direktiva za eh, preprečevanje eh, goljufij z negotovinskimi plačili. Tu želim čim večji napredek, v svetu smo se že dogovorili. Ta pravni akt nam bo omogočil, da se bomo lahko soočili z težavami pri mobilnem plačilu, in eh, financiranju terorizma in organiziranega kriminala. Eh, tu gre naprimer za goljofije eh, z uporabo podatkov o plačilih in podobno. Skupaj tu želim doseči čim večji napredek v trialogu mi imamo tu pač tehnološki napredek, zato potrebujemo učinkovita sredstva kazenskega eh, pregona in e-dokazi so tu eh, potrebni. Tu potrebujemo napredek. 13. julija v Innsbrucku se bodo srečali ministri in tu se želimo govoriti, kako je z eh, konfliktnimi interesi, operaterjev. Kaj je, če je operater zunaj EU, operater pa opravlja storitve eh, v eni državi članici ali pa v večjih? Oktobra eh, želimo tudi na tem področju imeti neko orientacijsko razpravo. Decembra eh, želimo že doseči neko Eh, splošno usmeritev. Eh, cilj eh, Avstrije je krepitev gospodarske lokacije, mi želimo okrepiti trg. Tu gre za prioriteto na evropski ravni, ki zahteva tudi boljši dostop potrošnikov do digitalnih storitev in blaga. Želimo modernizacijo eh, zakonodaje eh, na področju avtorskih pravic, pogodbenega prava, družbenega prava. Eh, poleg tega želimo tudi stabilnost v sosedščini. Gospod zvezdni minister Kikl je to že omenil in to stabilnost želimo zlasti v državah Zahodnega Balkana. Avstrijsko predsedstvo želi o tem razpravljati tudi na ministerski konferenci v Albaniji. Želimo eh, krepitev neodvisnosti pravosodnih sistemov. S tem se želimo ukvarjati. Naj se povrnem na še en vidik. Omenil sem pravosodno sodelovanje, ki ga lahko izboljšamo le, če imamo zaupanje v vzajemne standarde naših pravosodnih sistemov in zato potrebujemo ustrezne okvirne pogoje. Eh, naši instrumenti za sodelovanje so lahko učinkoviti le, če imamo stroge pravno državne standarde, kar zahteva seveda tudi ustrezna sredstva. V mislih imam naprimer evropski eh, zaporni nalog. Uročitev tega naloga in izvršba je možna le, če eh, država izdajateljica zahteva eh, tudi eh, eh, ustrezne standarde pri izvrševanju. Eh, in 23. julija bomo o tem razpravljali v Innsbrucku. Eh, pri dosjejih imamo dosti krat različne pristope in mi ne želimo iskati zgolj najmanjši skupni imenovalec, želimo dobre rešitve in zaradi tega sodelujemo tesno s uh, Eh, Bolgarijo in Estonijo, torej v triju in tudi z Evropskim parlamentom. Naša, eh, eh, torej, vaša pričakovanja do nas so velika, pa tudi naša pričakovanja do vas so velika. Torej, mi smo pripravljeni za kompromis in mi moramo dati prednost interesom eh, državljanov in zato vas prosim, da skupaj iščemo rešitve, da bo Evropa bolj varna in tudi bližja državljanom in državljankam. Hvala lepa. Much, Hvala, gospa ministra, za predstavitvi. Imamo zelo dolg seznam prijavljenih poslank in poslancov za razpravo. In kot sem rekel, bomo začeli s koordinatorji iz političnih skupin ali eh, poslanci, ki nadomeščajo koordinatorje, če koordinatorjev ni. Začel bo gospod Bekr za ELS. Hvala, gospod predsedujoči, hvala, gospa ministra, hvala za predstavitev programa Evropskega predsedovanja svetu EU. Želim postaviti po dve vprašanji. Prvo, zamenjava paradigme, o kateri je govoril Kikl, to zamenjavo podpiram. Pa v vsej Evropi ugotavljamo, da eh, to stališče uživa veliko akceptanco po vsej Evropi. Utemeljitev eh, izgubljenega zaupanja v politiko eh, ni, eh, to ni zajelo samo inštitucije EU, temveč to razlog je tudi neenotnost držav članic. In danes ugotavljamo popolnoma drugačen razvoj, mislim, da smo lahko optimistični glede tega. Prvo vprašanje želim postaviti glede temeljnih razmišljanj v zvezi z izkrcevalnimi platformami in odprto vprašanje v zvezi s tem je, ki naj bi um, srednje in dolgoročno bilo možno vložiti prošnjo za azil. In za, s tem in želim vas tudi vprašati, kako želite, do, želite doseči soglasje med državami članicami. Drugo vprašanje se nanaša na humanitarni vizum, o katerem se razpravlja v parlamentu. Um, to naj bi um, odvrnilo od nevarnosti, da ljudje prihajajo, um, torej da se odpravijo na to nevarno pot s pomočjo teh otapcev. In sedaj se želim najprej zahvaliti gospodu Moserju za to, da ste povdarili pomen krepitve subsidijarnosti, to Evropa potrebuje. In zato vas sprašujem naslednje, kakšen je vaš dostop do dosjeja I? privacy, e-residence in tako naprej, to je vse povezano. Uredba o varstvu podatkov je že na razpolago, jo že imamo in nekateri se bojijo, da je preveč naporov in dela povezanih s to uredbo. In drugo vprašanje, jutri eh, bomo dobili rezultat oziroma glasovali o rezultatu um, naših prizadivanj za boj proti pranju denarja in proti um, um, torej, um, terorizmu ali eh, mislite, da imamo inštrumente za boj proti temu, gospod Weidenholzer za SND. Hvala, gospod predsedujoči, gospa ministra. V tej razpravi danes ne gre za oceno avstrijske notranje politike, temveč gre za to, kako bo Avstrija eh, se vključila v zakonodajni proces kot predsedujoča svetu, kako Avstrija lahko prispeva k napredovanju tega postopka, kajti po eni strani gre za kontinuiran proces, po drugi strani pa seveda govorimo o um, tem, kako je bilo prej in kako bo po predsedovanju. Seveda se lahko oceni uh, uspeh predsedovanja šele po koncu tega obdobja. Dve vprašanje gospodu ministru Kiklu. Uh, kako ocenjujete konvencijo o človekovih pravicah in eh, listino o temeljnih pravicah, predvsem, če sodišča na osnovi teh dokumentov, teh pravnih dokumentov sprejemajo sodbe, naprimer um, Hirsi, primer Hirsi, reševanje na morju in potem azilni svežen, To je svežen, to je povedal že predsedujoči in seveda je treba zadeve gledati povezano. Um, vse elemente, o katerih ste govorili, so zajete v tem svežnju. Kontinuiteta tega procesa mora biti zagotovljena, to se nam zdi pomembno. In ta očitek, da Evropa ne deluje, je treba popraviti, kajti že več mesecev imamo pripravljen svežen, ki je na voljo svetu, ampak to se um, kot vroč kostan. Um, daje iz roke v roko. Um, Avstrija bi se morala lotiti tega in pripraviti skupno stališče. Ministra Mozar, Mozarja pa sprašujem naslednje. Sem poročevalec o uredbi Evropskega parlamenta in sveta v zvezi s um, um, programom za pravosodje. Eh, kakšne težiš, kakšna težišča um, vidite vi pri tem, ki je možno krepiti čezmejno sodelovanje in želim se pridružiti vprašanju Bekarju z željo. Pomembno bi bilo, da zaključimo e-zasebnost, Evropsko predsedstvo mora postati aktivno. Temeljna uredba o varstvu podatkov je globalno nekaj pozitivnega, vendar pa še manjka ta en majhen delček. Hvala lepa gospa Grisbek za skupino Alde. Najlepša hvala obema ministroma. Večkrat ste v svojih govorih dejali, da je Avstrija zelo zauzeta za Evropo, ki ščiti, ki varuje. In Torej, lahko razumemo, da gre tudi za zaščito vrednot. Kolegica Angelika eh, bo gotovo tudi o tem govorila. Eh, samo eh, nekaj bi osvetlila grede pravic otrok in otrok migrantov. In to je pripravila medskupina pravice otrok. V tej resoluciji bi želeli, da bi vaše predsedstvo v tem semestru pod geslom Evrope, ki ščiti, eh, upoštevalo, da je treba sprejemati eh, otroke migrantov, da je treba eh, prioritetno upoštevati otroke kot eh, ranljivo skupino in to je treba upoštevati v vseh odločitvah, ki se nanašajo na njihovo prisotnost. Tu moramo upoštevati eh, više interese otrok. Potem bi morali tudi imeti eh, nekega skrbnika za pet, vsaj prvih pet dni, ko pridejo ti otroci na naše ozemlje obenem pa bi bila potrebna tudi psihološka podpora za žrtve nasilja. Obenem bi bilo treba zagotoviti dostop do zdravstvenih storitev, do izobraževanja, torej morali bi biti deležni eh, enakovrednega tretmaja, eh, tako kot drugi evropski otroci to so elementi, na katere sem želela spomniti avstrijsko predsedstvo. Upam, da bomo lahko delali skupaj, da bomo lahko sodelovali, zato da bomo zares imeli Evropo, ki bo vse ščitila. Hvala. Hvala, gospa Argentini. Hvala. Pravna država oziroma vladavina zakonov. Svet za splošne zadeve je imel prvo razpravo s Polsko o pobudi komisije, da začne postopek v skladu s 7. členom. Ali bi lahko povedali, kdaj naj bi bil naslednji pogovor in kaj želite doseči v svetu v tej razpravi. Komisija je začela decembra 2017 ta postopek v zvezi s sedmim členom in zato bi bilo dobro, če bi končno sprejeli ukrepe. Svet je, mislim, da tudi že zaključil to razpravo, potem, eh, preiskavo, potem azil in migracije. Vrh pred dvima tednoma je govoril o tem, da je treba najti soglasje med državami članicami o Dublinu. Ali nam lahko poveste, ali, je, ali naj bi to bil napredek, kakšna je vloga Evropskega parlamenta, kajti če je treba najti soglasje med državami članicami, potem bi se lahko zgodilo, da bo parlament obstal, obst, ostal ob strani v tej razpravi čeprav smo skupaj z vami o tem razpravljali zdaj že več let. Razen tega smo se dogovorili za vrsto trialogov z bolgarskim predsedstvom. En teden pozneje pa smo ugotovili, da Korebr eh, tega ne bo podprl, naprimer um, preselitev um, sprejem kvalifikacije. Ali želite vi um, spodbujati izvajanje rezultatov, mm, ki smo se jih dogovorili z bolgarskim predsedstvom, kar zadeva premestitve. Eh, Avstrija je 44 oseb iz Italije. Um, prepeljala v Avstrijo, nobenega pa iz Grčije. Sprašujem se, ali um, boste izpolnjevali odstotke, ki so bili sprijeti za Avstrijo. Vi ste predsedstvo in morate biti izgled drugim in tudi eh, pokazati, da je solidarnost edina pot za evropsko rošitev v azilni in migracijski krizi ali najbolje govorimo o politični krizi. Ko vidimo da je zelo malo politikov, ki želijo povečati to številko, potem regionalne izkrcevalne platforme. Vsaka država v Severni Afriki pravi, da ne bo dodelovali kot platforma za izkrcevanje. Kakšni pa so načrti avstrijskega predsedstva? Zakaj? Gospa Ernst, hvala. Vprašanje bom postavila gospodu Kiklu, notranjemu ministru. Um, torej, hvalili ste eh, odločitve, ki jih je sprejel zadnji svet v za, sklepi s um, azilom in tam se med drugim predlaga, da tretje države, da naj bi jih spodbudili, da naprimer na afriški celini oblikujejo m, mm, centre za prosilce za azil, vendar te države niso dale nobenih pozitivnih povratnih informacij. Kako pa želite spodbuditi te države, da bi vzpostavili take centre za sprejem beguncev? Potem na svetu se je razpravljalo tudi o tem, da naj bi države članice prostovoljno sprejele begunce torej prostovoljni ukrep, da naj bi v svojih državah oblikovali take centre, ali menite, eh, da bo možno realizirati to prostovoljnost, ali sploh vidite kakršnokoli možnost, da bi se to uresničilo, ali kako si to predstavljate? Potem tretja stvar. Z Nemčijo potekajo eh, pogovori o predlogih Osta Seehoferja ki je predlagal, da bi oblikovali tranzitne centre in koalicija v Nemčiji se je s tem strinjala. Kaj pa vi menite o tem, predsednik vaše stranke je rekel, da, azilnih, da rešitev azilnega vprašanja, ki bi škodile Avstriji, ne bo in to tudi razumem. Kako boste torej um, reagirali na te tranzitne centre in tudi na eh, to, da Italija uh, eh, odklanja način, takšen način delovanja. V bol času bolgarskega predsedstva smo dosegli določene rešitve za azilni svežen, ki pa so trenutno zamrznjeni. Kako boste ravnali s tem? Dublin. Ali eh, bo svet in ali bo predsedstvo sveta skrbilo, poskrbilo za to, da se boste ukvarjali s eh, predlogom, ki ga je Evropski parlament sprejel v zvezi z Dublinom, Dublin 4, ali se boste ukvarjali s tem, ali Dublin 4, to, kar smo izpogajali v parlamentu, ali to sploh ne bo igralo vloge. Gre za združevanje družin, za socialne navizne točke, eh, za zavrnitev načela, da je prva država pristojna za obdelavo prošnje za azil. Torej, kako ocenjujete naše predloge v zvezi z uredbo Dublin 4? Boni. Gospod Boni, prosim. Thank you very much. Hvala za to predstavitev. Pozdravljam to kombinacijo nekaterih eh, točk, ki so pomembne za varnost, to je pomembno za državljane in na drugi strani tudi to povezavo z dr pravno državo. Imam pa dve vprašanje. Prvič, kako želite um, prispevati k obnovi pravne države v nekaterih državah, torej kot predsedstvo, da se to ponovno vzpostavi. Jaz sem iz Polske. Poljska je trenutno v postopku zaradi člena 7, vendar ne gre samo za te postopke, temveč tudi kako zagotoviti, da bo vladavina zakonov bolj razumljiva in kako um, izvajati pritisk na vlade, če obenem prihajajo ko prihajajo migranti, da se tudi tam zagotovi eh, vladavina zakonov, potem i zasebnost, to je že bilo omenjeno. In to je pomembno v Bolga, med bolgarskim predsedstvom ni bilo trialoga, smo zamudili to priložnost, zato je sedaj zadnja možnost, da se razpravlja o tem. In razen tega pozdravljam vašo eh, izjavo oziroma vaše stališče da moramo postaviti temelj za zaupnost, vendar da moramo seveda zagotoviti tudi vse, kar je povezano z inovacijami in tudi to je povezano seveda z varstvom podatkov. Hvala. Gospod Zistra, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala za to predstavitev, gospod. Eh, gospod gospod, eh, kikl gospod Mozar. Novi avstrijski vladi je uspelo drugim državam članicam ponuditi enostavne alternative v primerjavi z eh, alternativami, ki jih prikazuje komisija ali z, z, z, Nemčija. Nemčija um, je eh, spet v velikih težavah. Avstrija pa je sprejela ukrepe, ki so pomembni za eh, splošni blagor. Evropske unije. Seveda so to zahteve eh, svobodnjaške stranke. Gospod eh, Kikl, vi ste eh, se zauzemali za spremembe v avstrijskem zakonu, torej dostop do geo. Eh, grafskih podatkov, da se ve, po kateri poti je prišel prosilec za azil, zasek eh, določene eh, vsote denarja. Imam dve vprašanje. Prosim vas, ali. Torej, če je. Eh, če oseba gre na dopust v državo, iz katere je bila menda pregnana, ali s tem zgubi eh, status eh, prosilca za azil. V Avstriji je tako in prosim vas, da se zauzemate za to, da bi tudi v, v Evropi se to uveljavilo. In kako pa je z reformo avstrijskega azil, evropskega azilnega sistema? in sicer um, ki predvideva, da bi prerasporeditev prosilcev za azil temeljila na prostovoljnosti. Hvala, gospod Nidar. <clears throat> Ähm, Hvala lepa. Gospod minister Kikl, vi ste začeli s tem in ste rekli, da obstaja migracijska kriza v Evropi, ampak jaz, meni se zdi, da nimamo prave migracijske krize, kajti uh, številke padajo. Imamo pa politično krizo in sicer v tem smislu, da se v Evropi vedno spet pojavijo stranke, ki azilno vprašanje zlorabijo za dosego lastnih političnih ciljev. Gospod minister Kikl, govorili ste o zamenjavi paradigme in moram zelo odkrito povedati, če povi, pomeni zamena paradigme, da imamo tranzitne cen, cone zunaj Evrope, boste imeli velike težave najti kompromis s tem parlamentom, kajti ne potrebujemo še večjega zapiranja pristanišč in meja, ne potrebujemo več zidov, ne potrebujemo samo vedno samo zavračanja realnosti na področju azilne politike. Niste niti enkrat eh, omenili besedo integracija in to je zelo, to pove zelo veliko, ampak integracija mora biti pomembno sredstvo Avstriz, Avst, evropske begunske politike. Želi ta um, so na voljo resolucije parlamenta, ki smo jih predložili svetu, zgodilo pa se ni nič. Zato sprašujem, kako želite doseči dogovor, ko pa vedno govorite samo o zapiranju meja in pristanišč in ko besede integracija sploh ne omenite, ko sploh ne govorite o Evropski agenciji za azil. To so tisti koraki, ki manjkajo že več let in jaz pravzaprav sploh ne vidim, kako boste lahko rešili to situacijo. Hvala, gospod Ždehovski. Kuj, panove ministri. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Hvala obima ministroma za predstavitev. Ne bom omenil tega, kar je že bilo povedano, temveč govoril bom samo o eni točki, ki še ni bila omenjena. In to je azilni postopek, ki naj bi potekal zunaj Evropske unije. Sprašujem vas, ali ste napredovali v pogajanjih z državami, kot je naprimer Albanija ali um, severnoafriškimi državami, ali ste ugotovili, da obstaja kakršnakoli eh, pripravljenost za vzpostavitev takšnih začasnih centrov, kjer bi lahko potekali ti postopki. In drugo vprašanje, ali ti postopki ne bi imeli pul učinka, se pravi, da bi vedno več ljudi eh, se odpravilo na pot in eh, pač poskusilo srečo v teh postopkih. In drugo, tretja stvar, kaj pa bi bila pravna posledica takega postopka? Če se spreme pozitivna odločitev o azilu, ali bi vse države članice morale sprejeti to odločitev ali ne? Bom prebral eh, seznam eh, vseh, ki so se še prijavili za razpravo. Ms. Spinelli, Ms. Mlinar, Mr. Koester, Ms. Gomez, uh, Ms. Björk, Mr. Pavel, Ms. Jaroka. Am I missing someone? Pa sem še koga spregledal. Ja, in Wimberg še kdo. Hvala, tudi sam bom še nekaj povedal. Gospod Lopez Aguilar, prosim. Hvala, gospod predsedujoči. To ni samo formalnost, temveč tudi vprašanje dobre volje in sicer, da odbor Libe um, želi um, vso srišu, srečo in uspeh um, vsakokratnemu predsedovanju Evropski uniji in to želimo seveda tudi Avstriji. Res pa je, da je avstrijsko predsedstvo v odločilnem trenutku v tem mandatu Evropskega parlamenta. Ostalo je samo še ostalo je eno leto, celo manj. In vaše predsedovanje bo edino um, polno predsedovanje pred naslednjimi evropskimi volitvami 2019. Dejstvo je, da Eh, je, smo zelo slabi in eh, da je zelo zaskrbljujoče, kakšni so rezultati na področju, s katerim se ukvarja odbor Libe. In treba je zagotoviti, um, da se bo to spremenilo. Veliko dosjejev svet blokira, ker ni eh, dovolj volje, da bi razumeli, da je po začetku veljave Lizbonske pogodbe parlament so zakonodajalec enakopravn svetom. Ne gre samo za svet. Um, tu ne gre samo za odločanje sveta, temveč tudi mi kot parlament imamo besedo. Um, zelo pozorno smo prisluhnili temu, kar ste rekli. Vi ste povdarjali, povdarjali varnost, varnost, varnost in svet. Um, tudi vedno opozarja na to interoperabilnost, da, da se nadzira mm, vstop na evropskih mejah, ampak mi v Evropskem parlamentu eh, smo pripravili alternativno analizo, alternativen pristop, ki ga imenujemo celovit pristop, holističen pristop. Nam je pomembna solidarnost potem eh, kot obveznost, potem deljena odgovornost, potem namenjamo pozornost spoštovanju dostojanstva in eh, torej spoštovanja človekovih pravic za vsakega, predvsem tudi za prosilce za azil in razen tega se nam zdijo pomembni zakonodajni dosjeji, eh, ki um, čakajo na odločanje v svetu. In zato vas prosimo, da bo vaše predsedovanje drugačno in da zagotovite napredek pri teh dosjejih. Želim pa udariti dosje, eh, vizumski kodeks, eh, jaz sem bil poročevalec za to. To eh, čaka na odločanje v svetu že dve leti. Mi smo um, storili vse, da smo dosegli soglasje s svetom in sedaj je treba do konca tega mandata zaključiti ta dosje. Pa še eno vprašanje ministru za pravosodje. poudarili ste vzajemno priznavanje eh, na področju evropskega pravosodja. Vzajemno priznavanje in zaupanje pa se poslepšuje v zadnjih letih. Več primerov je za to. Naprimer, nalog za prijetje, ki se ne izpolnjujejo v evropskih državah. In tu Ehm, morate sami poskrbiti, storiti vse, da se spet vzpostavi to eh, zaupanje, vzajemno zaupanje in tudi eh, priznavanje odločb. In potem gre seveda tudi še za postopke v zvezi s sedmim členom in tu ehm, gre za Mačarsko in Polsko. Hvala kolegice in kolegi, jaz bom sedaj uporabljal ta zelo um, učinkovit instrument, da vas opozorim na čas, eh, ki je dogovorjen za to, za čas, ki ga imate za vprašanja. E, no. Poslanka Spinelli. Hvala, gospod predsednik. Minister Kikl, ne prepriča me ta sprememba paradigme, ki jo predlagate in mislim, da to ne more prepričati niti našega parlamenta. Ta sprememba paradigme temeli na tem, da se želimo odpovedati eh, ponovni razdelitvi pristojnosti in se dejansko osredotočate samo na nadzor na mejah in na ponovno definicijo pojma solidarnosti, kot ste vi dejali. Želela bi postaviti eh, vprašanje, ki zadeva tri ključne vidike te spremembe paradigme. To so točke, ki niso le problematične, vendar niso niti izvedljive. Najprej izkrcevalne platforme v tretjih državah. Katero partnerstvo eh, za Afriko želite, če se je večina afriških držav, eh, severnoafriških držav že odzvala s tem, ko je dejala ne tem platformam. UNHCR eh, in tudi OIME so dejali, da se ne bodo angažirali za te centre, če se ne bodo eh, zagotavljale temeljne svoboščine. Potem tako imenovani centri za zadrževanje, ki naj bi bili ekstrateritorialni česa so obs, obtoženi tisti, ki jim je odzeta e, eh, svoboda. Ta primer je slabši od Guantanama. To so taborišča. Potem pa tega, da se ne sprejema e, dublinska reforma. Vi bi to želeli spremeniti svojo paradigmo kaj želite narediti za to, da boste zaščitili in zavarovali predlog eh, dveh tretjin Evropskega parlamenta? In kaj eh, tolmačite vi z izrazom eh, soglasje, konsenz? Eh, to pomeni, da se moramo vsi strinjati in to pomeni, da ne boste sprejeli predloga Evropskega parlamenta. Boste to opustili? Ms. Mlinar, gospa Mlinar. Hvala za eh, vaši predstavitvi, gospod, eh, gospa minister Kikl in Mozar. Oba sta poudarila in sicer upravičeno, da računate in upate na sodelovanje z Evropskim parlamentom. Vsem nam je jasno, da Evropska unija temelji na sodelovanju in pripravljenosti za kompromis. To je temelj tega projekta in seveda lahko računate s tem, da bo z naše strani obstajala volja za to sodelovanje, če bo to temeljilo na evropskih vrednotah in to so pravna država, temeljne pravice, človekove pravice v najširšem pomenu besede, vendar o tem ste po moje govorili malo premalo. Evropa, ki varuje, temelji na teh vrednotah eh, zame kot eh, liberalno politik. Čarko. In drugi so že povedali, da je za nas bistvenega pomena, kako boste eh, ravnali s tremi poročili azilnega svežnja, eh, o katerih smo se pogajali več let, zelo aktivno pogajali in sprejeli smo veliko kompromisov in na koncu smo tu in smo soočeni z dejstvom, da eh, svet blokira ta poročila in zato eh, vprašanje za vas, gospod Kikl, kako boste kot predsedstvo ravnali s tem vprašanjem? to zanima ljudi, ljudje to hočejo eh, in vsi vemo, da je možna samo evropska rešitev. In vprašanje za gospoda ministra, ministra Mozareja, EKRS, DECT. CN, to je nekaj, kar mi je še posebej pri srcu, ker sem poročevalka v senci. Ampak eh, problem je načelo nediskriminacije in tu gre za nediskriminacijo oseb z dvojnim državljanstvom in zato vas sprašujem, kako pa vi gledate na to vprašanje. Mr. Koster, Gospod Köster, hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim biti povsem odkrit. Uh, zelo me skrbi, da, Evro, da Evropska unija v naslednjem pol letju ne bo, da tega ne bo prestala več večjega deficita na področju temeljnih pravic. Torej, temeljni pravic do azila, eh, ki je zapisan v Lizbonski pogodbi v eh, konvenciji o človekovih pravicah. Eh, temu naj bi se odpovedali in to je pravzaprav se pregrešimo pri vrednotah Evropske unije. Kdor se eh, igra z mislijo, da bo izgnal ljudi v afriške države, kjer jim grozi eh, mučenje v eh, zapornih taboriščih in eh, ta eh, greši proti temeljnim vrednotam Evropske unije. In eh, ni mi jasno, kako lahko govorite o migracijski krizi. Imamo krizo politike. Eh, Eh, do migrantov in beguncev. Tu je odločilna točka in če govorite o migracijah in beguncih, um, ustvarjate vtis, kot da bi s tem bil povezan porast terorizma in kriminalnih dejavnosti. Če ljudje, ki zaradi stiske ali državljanskih vojn pridejo v Evropsko unijo in če jih ocenjujete kot kriminalce in teroriste, se mi zdi, da s tem ljudi postavljate zunaj družbe in jih postavljate v prostor, ker niso več ljudje, za katere bi veljali, veljale človekove pravice in s tem uh, um, pripravljate ozračje, kjer lahko pride do napadov na ljudi, ki so prišli k nam. In zato vas sprašujem, kakšna je vaša strategija za boj proti um, desnemu ekstremizmu v Evropski uniji? In želim postaviti tudi še naslednje vprašanje in o tem niste zgubili niti besede. Imamo humanitarno katastrofo na sredozemlju. Več kot 500 ljudi je umrlo. Um, v tem letu veliko otrok, mladoletnih. Kakšna pa je vaša strategija? Kaj boste storili za to, da bomo končali to humanitarno krizo? In zdi se mi, da se države članice trenutno koncentrirajo na to, da kriminalizirajo um, reševalne akcije na morju, um, organizacije, ki eh, pomagajo ljudem, da ne utonejo, te se kriminalizira um, poskrbite za to, da um, se bo s tem končalo v času vašega predsedovanja in da bodo akcije um, organizacij, ki, da bodo organizacije, ki rešujo na morju, našla varna pristanišča. Hvala. Gospod Jurek um, se je tudi še prijavil in tudi gospa Pagazur Tunda. S tem pa zapiram ta seznam, kaj ti v dvorano prihajajo poslanci in se prijavljajo za razpravo, ampak sedaj je ta seznam zaključen. Naslednja je na vrsti gospa Gomez. Strinjam se s kolegicami in kolegi, da nimamo migracijske krize, temveč, migraci, temveč politično krizo, ko vlade ne pozabljajo samo na temeljno solidarnost, temveč na načele mednarodnega prava in na lekcije iz najmračnejših poglavij zgodovine, s tem, da se zauzimajo za platforme za pridržanje, Eh, beguncov zunaj Evrope. Eh, torej, in tudi zato, da bi imeli eh, pri, centre za pridržanje v Evropi in da se kriminalizira begunce. Celo papež je rekel, kako odvratno in nečloviško je to. Zato moje vprašanje vam, gospod minister Kikl. Evropa, ki varuje Kako pa naj se to zgodi, če ni varnih poti za prihod mig migrantov? Zato boste še naprej polnili žepe tihotapcev ljudi, kajti če ni varnih poti, eh, pomagajo mo poslem tihotapcem, ki je Evropa, ki varuje, ko države članice, vlade eh, ne dajejo pridnost um, zapiranju brzili pri reformi DDV. Gre za 50 milijard eh, na leto um, in Daesh, Al-Qaida, kriminalne organizacije imajo profit od tega. E, treba je zapriti te brzili in treba je okrepiti lastna sredstva Unije in ne, da ta denar teče v žepe eh, organiziranega kriminala. Ali boste zagotovili, da bomo imeli europski F, a, I, a, EU, FIU. Um, in očitno nimate težav z migranti. Torej, torej um, Eh, a, nekateri v Avstriji so dobili um, državljanstvo, če so za to plačali v Avstriji. Ali lahko poveste tudi še kaj o tem? Um, kako pa je na drugi strani z. Um, vemo, da je Avstrija ena od držav, Eh, ki eh, pri tem sodeluje. In zato sprašujem, ali eh, želite ščititi državljane ali kleptokrate. Lahko vam dam imena besed iz Ukrajine, iz Rusije in tako naprej, ki so našli varni pristan v Avstriji, če so plačali 2 milijona za državljanstvo. Vi hör er prata om paradigmskifte. Om vi behöver något skifte... Najlepša hvala. Danes ste govorili o tej spremembi paradigme. Dejansko pa potrebujemo solidarnost do migrantov. Gre za to, da jih moramo sprejeti v Evropo, potrebujemo legalne, zakonite poti, jih moramo reševati v Evropskem mm, parlamentu, se ukvarjam s ponovno namestitvijo tudi kot poročevalka in zares bi želela, da bi ta sistem dobro deloval in da bi vsi prevzeli svoje odgovornosti znotraj Evropske unije. In eh, seveda bi bilo treba rešiti tudi državne razmere v tretjih državah. Že dolgo smo se o tem pogajali, zdaj govorimo tudi o regionalnih izkrcevalnih platformah. Imam eh, konkretno vprašanje v zvezi s tem. Avstrijsko predsedstvo si bo prizadevalo za to, da bomo imeli eh, ponovno namestitev preko izkrcevalnih platform. V tem primeru Evropski parlament vam ne bi dal podpore. Hvala. Hvala, gospod Pavel. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, tu na levi strani. Eh, hvala lepa za vaš čas. Rad bi omenil dve, tri stvari ki jih je, niste upoštevali ne vi, ne moji kolegi. Začeli ste s tem, da ste rekli, da je partnerstvo pomembno. Govorili ste veliko o varovanju eh, meja, eh, o Romuniji in Bolgariji. Eh, torej imamo veliko zunanje meje, ki jo moramo ščititi in to ni najbolj prijetna eh, meje zaščititi. Eh, imamo pač naporne sosednje države. Eh, Bulgarija je svoje delo dobro opravilo in tudi pri pregledu strani Schengna je bilo ugotovljeno, da eh, sta Bulgarija in Romunija dobro opravljali svoje delo. To pa ne pomeni, da bomo postali člani Schengna. Kaj pa menite vi? Eh, julija to očitno ne bo uspelo. Kako pa, je, bo, kako pa bo oktobra ali pa decembra? Kaj moramo še storiti, da bomo dobili pravico, da bomo člani Schengna? Drugič obe države imata poseben mehanizem za, preve, eh, za sodelovanje in za preverjanje. Eh, sedaj imamo končno jasne cilje. Romunija ima 12, eh, ne vem, koliko jih ima Bolgarija. Do jeseni imamo čas, da izpolnimo te zahteve in če jih izpolnimo. Ali bomo vsaj od vas dobili zagotovilo, da bo ta mehanizem razpuščen. Ali pa, kot je povedal nek kolega, torej, če obstaja nek eh, mehanizem, mora ta veljati za 28 držav članic in ne le za dve. Če nam to uspe do oktobra, ali bi eh, potem lahko decembra odpravili te, ta mehanizem. In tretjič. Rekli ste nekaj zanimivega in sicer eh, na novo je treba definirati solidarnost. Prav zanima me, kako to zgleda. Hvala. Hvala lepa. Gospod gospa Jaroka. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, poskušala bom biti kratka. Eh, spoštovana gospoda ministra, hvala lepa, da ste predstavili svoje načrte, ki so zelo ambiciozni. Eh, prejšnji teden smo poslušali gospoda Kurca na plenarnem zasedanju, in eh, očitno je pred vami veliko pogajanj, eh, čestitke in veliko uspeha. Rekli ste, da sta terorizem in korupcija nekaj, eh, če mor boste posvečali natančno spremljali. Kot podpredsednica za Balkan v parlamentu vas pozivam, da ko boste govorili o eni od teh desetih točk, Eh, da govorite tudi o eh, akcijski mreži za preprečevanje radikalizacije. To je zelo dobra mreža in zelo pomembna, vendar ne boste dosegli veliko, dokler ne eh, spregledate, kakšna je radikalizacija med revnimi evropejci. Imamo 100 milijonov revnih evropejcev evropejcev. V preteklosti smo imeli strategijo za eh, Rome. Sedaj iz tega lahko vi naredite večji eh, program in eh, ne samo zato, ker radikalizacija nastaja v revščini. Tu gre za milijone, za drugo, tretjo generacijo, mlade ljudi, ki so rojeni tukaj, ki niso zadovoljni. Ta projekt Eh, bi lahko bil odločen. Eh, v sedanjem večletnem finančnem okviru imamo še tri leta financiranja. Če predlagamo delovna mesta, če zagotovimo delovna mesta, bo manj radikalizacije. In dejstvo je, da imate sedaj tudi močno podporo. Eh, Evropskega parlamenta, ko gre za manjšinska vprašanja, ko gre za 100 milijonov revnih je od tega sedem eh, eh, pripadnikov eh, manjšine. Naprimer v Romuniji ni mogoče obeseti mačarsko zastavo, ker bo pač pregnana. Se pravi, potrebujete močno strategijo proti revščini z močno manjšinsko strategijo. Hvala lepa tudi eh, svetu, eh, da ste pač spregovorili eh, o umoru eh, Romov v Ukrajini. Gospod Jurek, prosim. Češa z obecnošči panov ministrov v našem gronje z veliko. Eh, hvala lepa da ste prišli v eh, Evropski parlament. Z velikim zadovoljstvom smo poslušali vaše besede, pa tudi besede eh, zvezdnega kanclerja Kurca v Strasburu, ko je govoril o predsedstvu, ki želi ščititi in ki priznava tudi razlike. Razlike so del naše civilizacije, tudi politične razlike. in te razlike moramo upoštevati. Mi eh, pa vidimo, kako se blati naša država. Govorimo o postopkih. Uh, proti Polski, Mačarski. Jaz bom sedaj govoril o Mačarski, ki jo blatijo, ker varuje evropsko mejo. E, to je e, razlog, zakaj je ta država e, predmet kritike. Pozivam Evropsko predsedstvo, da igra konstruktivno vlogo. Najprej poskrbi za zmanjšanje napetosti. Ne želim, da se ščiti antagonizem. Treba je zaščititi tudi status v Evropskem svetu. Torej, eh, mi čakamo še na sodbo eh, glede postopka pravne države. Torej, mi moramo videti, kako stvari delujejo. Moramo biti potrpežljivi. Jeszcze... Treba je pač videti, ali bo odločeno, eh, da se spoštuje vladavina prava ali ne. Eh, torej, eh, vem, da je svet ob začetku migracijske krize sklenil, da bo ukrepal zopr korenine zla. Sedaj se pač reče, da je tihotapljanje ljudi razlog, da se vse to legalizira. To je absurdno očitno sklepi sveta sedaj v tem trenutku niso več pomembni. Upam, da bo v času avstrijskega predsedovanja svet poskrbel za upoštevanje eh, med državnega mehanizma. Eh, Evropska unija je eh, pravzaprav združenje držav članic in ne nek ideološki konstrukt. Tak, herr odforande, in stor tak ministrana. Eh, Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi obema ministroma. Z velikim zanimanjem sem eh, poslušala eh, opis vašega semestra in lahko vam povem, da vam zaupam. Z zanimanjem bom spremljala razvoj. Govorili ste o Evropi, ki ščiti. Jaz prihajam iz Švedske in bi želela, da bi se lahko vsi počutili varne v lastni državi, tudi kar zadeva temeljne svoboščine. Vendar imamo potem probleme tudi z nezakonitim orožjem, potem prihaja do nasilja in zaradi tega je zares težko, da bi se počutili varne. To so zadeve, ki so pravzaprav že na dnevnem redu. Zanima me, Katere so po vašem mnenju ovire za varne zunanje meje? Ne mislim samo na ljudi, temveč tudi na orože. Opravič. Prosim, bodite nekoliko tiho. Potem mandat eh, agencije Frontex. Vemo, da je prišlo do porasta proračuna za trikrat v zadnjih letih tudi kar zadeva dejavnosti za iskanje in reševanje. Potem imamo na tisoče ljudi, ki so potonile v sredozemlju, to je zares eh, strašno. Mislim, da je treba kaj postoriti v zvezi s tem. Zdaj govorimo tudi o azilnih centrih. Vse to Eh, lahko ljudem pomaga, lahko pa spodbuja še dodatno nasilje. Zanima me, kako boste zagotovili dobro delovanje tega sistema. Hvala. Hvala lepa. Zadnji na seznamu je gospa Pagasantrundra Ruiz. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hmm, nekoliko zaprepadena sem, torej, ko govorimo o zaščiti evropskih vrednot in človekovih pravic. Eh, bo vse to ostalo še vedno univerzalno? Kaj pomeni eh, sprememba paradigme? Pomeni, da imajo temeljne pravi, svoboščine, da jih uživajo samo tisti, ki lahko kupujejo te zlate vizume. Bomo mogoče eh, pozabili na vse vrednote naše Evropske unije. Potem libijski model? Je to tisti model, ki ga želite zasledovati s to spremembo paradigme? To pomeni, da eh, človekove pravice veljajo samo za nekatere. To, kar se dogaja v Libiji, nas zelo skrbi. Eh, imamo podatke, razpolagamo z vsemi odstotki, eh, vemo, za eh, Vemo, da se veliko libijskih državljanov potem vrne v domovino in tam jih potem mučijo. Je to model, ki ga zagovarjate? Gospoda ministra, veliko vprašanj ste slišali in veliko pričakovanje do avstrijskega predsedstva. To je zadnja priložnost pred evropskimi volitvami, da dosežete rezultate. Torej, mi smo kar raznolik eh, parlament. Eh, tu v tem odboru pa vedno najdemo eh, kompromise in najdemo prave svežnje. In večina vprašanj je bila povezana z svežnjom za azil torej evropske državljani želijo občutek eh, eh, varnosti, hkrati pa ne smemo pozabiti na mednarodne obveznosti Evrope in iskati moramo eh, evropske rešitve. Gospod Pavel je omenil naslednje. Kako bo s članstvom Bolgarije in Romunije v Schengenu. Sedem let po tem, eh, ko sta državi eh, izpolnili vse kriterije, še vedno ni jasno, ali boste sprošili to vprašanje in ali boste eh, podelili državama status polnopravnih članic. Prosim. Gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala lepa za vprašanja, ki ste jih zastavili. In na samem začetku naj povem to, kar je povedala uh, poslanka Mlinar glede temeljnih pravic in vladavine prava. Uh, da je to avstrijskemu predsedstvu zelo pomembno. Jaz sem bil 12 let predsednik računskega sodišča in tudi generalni sekretar eh, organizacije računskih sodišč po svetu in naša naloga je bila, da poskrbimo za jasnost, vladavino prava in tako naprej. In zaradi tega se tudi zauzemam za to in vesel sem, da sem slišal iz vaših besed, da vladavina prava eh, krepi vzajemno zaupanje. Avstrijsko predsedstvo bo poskrbelo za to in. Eh, Naslednje neformalno srečanje ministrov za pravosodje in notranje zadeve bo 12. in 13. julija letos in tam bomo govorili o vladavini prava. Vprašali se bomo, kaj lahko mi storimo na področju pravosodja, da okrepimo vzajemno zaupanje, ki je podlaga za sodelovanje. Eh, omenili ste tudi evropski eh, eh, nalog za prijetje, evropsko državno tožilstvo. Govorili smo o ugrabitvah otrok, e-dokazih, e-zasebnosti. Vse to pomeni naslednje. Če želimo, da se Evropa razvija naprej, moramo sprejeti ukrepe v katerih bomo lahko imeli eh, dialog. Mi bomo gradili mostove in našli skupne rešitve. V to smer gredo naša prizadevanja ne zgolj 12.7. na na naslednjem srečanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve. Skupaj s komisijo bomo oktobra organizirali sestanek, kjer bomo spet govorili o eh, vladavini prava. Eh, imamo tudi zasedanje z avstrijskimi partnerji o tej temi in z državami Zahodnega Balkana bomo tudi organizirali konferenco, da bomo pač v tem kontekstu razpravljali to temo do konca leta na zadnjem predsedstvu, eh, eh, na sestanku eh, sveta, želimo pač sprejeti sklepe in še enkrat potisniti vladavino prava v središče. Omenili ste Polsko, glede tega želim povedati, da je bil 26. 6. hearing predstavitev v svetu za splošne zadeve in komisar Timmermans je v tem kontekstu povedal, da slej ko prej obstaja eh, nevarnost velike kršitve temeljnih vrednot 18.9 tega bo naslednji sestanek sveta in lahko vam povem, da bodo tam še naprej razpravljali o tej temu eh, in tudi eh, s Evropsko komisijo in pravno službo sveta bodo pač sprejeli nadaljne korake in dialog, za katerega se prizadevamo, bo, upam, da eh, prispeval k nadaljnemu razvoju vladavine prava in upam, da bomo države lahko vključili v to. V to smer gredo druge države eh, članice, ki želijo še naprej voditi ta dialog, ki ne zadeva zgolj eh, polske, mačarske in druge države. Mi vsi imamo nalogo, da pogledamo najprej sebe, kako lahko poskrbimo za nadaljni razvoj vladavine prava. Mi moramo najti kazalnike, s katerimi katerimi bomo lahko vladavino prava tudi bolje eh, definirali. To so vprašanja, s katerimi se bodo ukvarjali. Eh, gospod Aguilar je povedal, da se mora nekaj zgoditi. To velja za svet in Evropski parlament. Prosim vas, eh, saj želi oba dva razvijati Evropo naprej, da dosjeji, ki so na dnevnem redu, da jih lahko zaključimo. Če se Eh, eh, če sprejmemo nek pristop, eh, po katerem bo Evropa bolj varna, naprimer EKRSTC in E-dokazila. E, torej, tu moramo doseči napredek. Potem uredba E-zasebnosti. To je tudi tema, ki je za nas pomembna. Saj veste, na tem področju tu obstajajo še vedno odprta vprašanja. kako je s piškotki, kako je z inovativnimi službami in evropskimi MSP-ji, spletnimi mediji, nekateri eh, države bodo hotele več varstva podatkov, drugi pa bodo hoteli krepiti podjetništvo. Se pravi, tu bomo imeli nasprotujoče se interese, nekatere države članice pa so že povedale, da menijo, da sedanji dosje še ne zadošča in da ga moramo razvijati naprej. Lahko vam samo rečem, da se bomo s tem še naprej ukvarjali, nadaljevali bomo z delom in naslednji sestanek delovne skupine sveta bo že julija. V tem kontekstu je bilo eh, omenjena tudi direktiva o pranju eh, denarja. Hvala lepa, da smo tu zaključili trialog. Spraševali ste, ali je to dovolj. Na ta način bomo preprečili forum shopping, kjer imamo različne kazni za različna kazniva dejanja v državah članicah. Eh, gre za izboljšanje sodelovanja med nacionalnimi organi, gre za eh, uvajanje minimalnih pravil in sankcij pri pranju denarja. V, eh, torej tu smo sprejeli še dodatne korake. Na tem področju smo dosegli veliko in mislim, da smo tu dosegli cilj in upam, da bomo potem hitro na svetu lahko sprejeli to direktivo. Eh, gospod eh, eh, Weidenholzer je govoril o večletnem finančnem okviru in pravosodju. Tu smo sprejeli nove dosjeje v sodelovanju z evropskim, v povezavi z evropskim državnim državnim Eh, toživcem treba je usposabljati eh, tudi druge kadre v sodstvu, eh, zato da bodo imeli več razumevanja in znanja na področju zakonodaje EU. Torej, to želimo krepiti v tem kontekstu, želimo izboljšati izpopolnjevanje uh, izobraževanje zaposlenih v pravosodju, želimo spodbujati njihovo izmenjavo in želimo transnacionalna omrežja in eh, mreža za izobraževanje je zelo dobra in ko govorimo o proračunu, moramo tudi za to zagotoviti zadostna sredstva. Saj veste, da je to predvideno. Eh, do sedaj je predvideno manj denarja kot do sedaj. Če želimo krepitev vladavine prava, moramo eh, temu programu posvetiti posebno pozornost v prihodnje. To bomo storili. Vladavino prava sem že omenil, to je ključna tema eh, e-dokazi gredo tudi v to smer. E, mi moramo tu sprejeti ustrezne ukrepe za to, da bodo tudi organi e, pre, eh, odkrivanja in preganjanja dobili eh, informacije. Saj veste, da so roki za shranjevanje podatkov če dalje krajši, eh, komunicira se če dalje bolj po digitalni eh, poti. Potrebno je. Eh, zagotoviti informacije eh, organom kazanskega pregona in zaradi tega moramo tudi dokončati projekt e-dokazov, potem pa tudi eh, z ZDA se želimo eh, pogajati o oblaku in glede tega moramo tudi imeti jasno mnenje. O tej temi se bomo neformalno posvetovali julija na svetu ministrov o pravosodju, želimo imeti orientacijsko razpravo oktobra in s splošno usmeritev želimo sprejeti decembra in upam, da bomo tudi v tem kontekstu z vami lahko zaključili ta projekt. Še ena tema. Eh, to je tudi omenil gospod Aguilar, ECRIS eh, e- eh, TCN, o tem je tudi govorila gospa Mlinar. Tu potrebujemo dodatne ukrepe. Veste, da smo tu pripravljeni za kompromis, gre za ugotavljanje dvojnih državljanstv in prstnih otisov. Glede tega moramo narediti prave korake. Imeli smo že pogovore s posameznimi državami članicami, iskali smo kompromise in 18. 7. Eh, načrtujemo konferenco, da tam pripravljamo nadaljne eh, kompromise in upam, da bomo s parlamentom letos hitro našli nek dogovor, da bomo tudi na tem področju zagotovili večjo eh, varnost za organe odkrivanja in kazenskega pregona. Uh, Eh, torej, na ta način bomo tudi zbliževali Evropo. Evropa bo imela neko priložnost, če bomo mi zagotovili pravno varnost eh, in vladavino prava. Eh, to je naloga za nas vse in upam, da bomo tudi v tem kontekstu izkoristili sodelovanje in da bomo za naše državljane okrepili področje pravosodja. Vsekakor predsedstvo vas eh, eh, bo podpiralo na tej poti. Hvala lepa, gospod Kikl. Eh, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem za velik interes za delo našega predsedstva. Zahvaljujem se tudi za kritična vprašanja, ki ste jih zastavili. Tu imamo nekaj skupnega. Tudi mi si zastavljamo kritična vprašanja pri stvarih, kjer vidimo, da smo zašli v slepo ulico in kjer vidimo, da ne dosegamo napredka na uh, poti. Pomembno mi je povedati tu naslednje. Uh, ni, prepričan sem, tudi če se ne strinjamo eh, vedno, da hočemo vsi najboljše za Evropo. Eh, kot v vsake družini se je potem treba pogovarjati, kaj je potem najbolje za Evropo in kljub vsemu ostajamo intaktna družina. Avstrija bo eh, v naslednjih šestih mesecih gradila mostove in tudi, če poskusimo graditi eh, most in začeti na sredini mostu, moramo pač priti z ene strani. Upam, da to ni eh, očitek, eh, kajti sicer ni mogoče pač priti v sredino reke, če ne začnemo na enem bregu. Naj poskusim s trniti eh, odgovore na vprašanja. Spraševali ste po vrednotah, po ohranjanju vrednot, eh, obrambi vrednot. Za me je to nekaj samo umevnega. Nihče ne dvomi o listini temeljnih pravic, o človekovih pravicah, kajti ta listina uteleša te vrednote. Eh, in pri naših razmišljanjih eh, skupaj z drugimi državami članicami in tudi v pogajanjih z vami želimo ohraniti te vrednote in jih ščititi. In sedaj se zastavlja vprašanje, eh, kaj je največji greh pri naših vrednotah. Kaj ti nekdo izrekel besedo greh? Največji greh pri naših eh, vrednotah je eh, umiranje v morju, tisoči eh, umirajo. Tu umira posameznik, ki je nosilec teh vrednot in hujšega greha in kršitve človekovih pravic ni. In pri vprašanju, uh, azila in migracij, se moramo vprašati, kako prekiniti ta poslovni model tih otapcev ljudi. E, n, mi e, e, se moramo ukvarjati s tistimi, ki imajo denar, ki si lahko privoščijo tiho tapce ljudi in ki se pravzaprav spuščajo v ta poslovni model in ki ga omogočajo. To je greh in zaradi tega tudi menim, da je treba spremeniti paradigme na tem področju. Bilo je zastavljeno vprašanje, kako je z. Za... Eh, platformami za izkrcanje v Severni Afriki. Tega nismo izumili mi, to je nastalo po nalogu eh, Evropskega sveta, to smo mi prevzeli. Nalog je bil, naj razmislimo, kako bi lahko izgledal takšen model. No, vi se smejete. Eh, Eh, zaradi mojih besed, vendar tudi dosedanji modeli nas niso spravili nikamor, kajti sicer nam danes ne bi bilo treba razpravljati. Eh, verjetno bo treba na tem ali onem področju eh, začeti hoditi po novih poteh. V torek v Innsbrucku bomo imeli neformalni svet in tam bomo konkretno govorili o teh platformah. Eh, tam bomo dobili povratne informacije in potem bomo z drugimi partnerji, Evropsko agencijo za azil in morda tudi z UNHCR-om, pa tudi v pogovorih s tretjimi državami, eh, bomo razvijali ta model in eh, ne vem, zakaj so vsi pesimisti, ko gre za izvajanje. Jaz sem optimist in ne verjamem, da ni možnosti za to. Slišal pa sem, da afriške države to zavračajo. Kako lahko zavračajo nekaj, česar sploh še nismo razvili in definirali? Naredimo korak skupaj. Problem je v tem, da poskušamo narediti tretji, četrti korak pred prvim in drugim. Eh, in rezultat tega je eh, znan. Potem pa vprašanje zaščite vrednot, o tem sem govoril, Dublin. In uh, celovit svežen. Jaz povsem priznavam uh, um, vrednost uh, svežnja Geas Dublin. Eh, tu potrebujemo skupne standarde, potrebujemo skupne prestojnosti in treba je vzpostaviti sistem eh, nadzora in stabilnosti v povezavi z evropskim sistemom azila. In zaradi tega tudi mi razmišljamo, da bi ta svežen v celoti oblikovali skupaj z vami in tam, kjer zaenkrat še nimamo enotnega mnenja v svetu, da bi na podlagi rezultatov bolgarskega predsedstva eh, Bolgarija je bila marsikje eh, ambiciozna in dosegla napredek, da to torej analiziramo in da poskušamo najti pot iz te ali one slepe ulice. Sem si pa želim seveda tudi iskrenost v razpravi. Eh, in jasno nam mora biti, če govorimo o Dublinu in mi smo tudi dobili nalogo Evropskega sveta najhitro in v konsensu najdemo rešitev, eh, torej mi si moramo biti na jasnem, da imamo problem tam, kjer gre za obvezno porazdelitev. Zaradi tega je bil ta pristop do sedaj neuspešen. In to je tu, sedaj naš. Uh, pristop. Mi začnemo z analizo problema in potem pa moramo v tem kontekstu ponovno uh, uh, oživeti vprašanje solidarnosti. Do sedaj je bila solidarnost omejena vedno na vprašanje porazdelitve, na vprašanje na obvezno porazdelitev. Vendar eh, v kontekstu solidarnosti imamo lahko tudi druge komponente, naprimer sodelovanje pri zavarovanju meja, pri reševanju na morju, eh, pri eh, delu na platformah za izkrcanje. Torej tu moramo najti neke nove možnosti, ker z dosedanjem sistemom nismo bili uspešni in vsi tožimo zaradi tega. Kar zadeva uh, uh, ponovno naselitev. E, torej, tu je eh, Avstrija sodelovala, eh, mi smo izpolnili eh, kvote, premalo eh, oseb s visoko stopnjo eh, priznavanja, eh, torej še nismo dosegli. Vendar eh, še en vidik in sicer v kontekstu vprašanj teh platform za izkrcanje. Seveda bo potrebno tudi tu države v bližini Evropske unije spomniti na njihovo odgovornost ne zadostuje, če eh, tu argumentiramo enodimenzionalno. Um, gre za različna področja, kjer so potrebni ukrepi, gospodarska politika in tako naprej, tako da bi s podbudami spostavili nekaj, kar bi lahko potem um, bila win-win situacija. Um, in, um, navedeno je bilo stališče Sehoferja. Um, jaz sem se z njim pogovarjal in to, kar vem, je, da obstajajo pogajanja med Nemčijo in državami, ki so pristojne za Eh, ponovni eh, sprejem eh, beguncev. Torej, po eni strani um, je to pristojnost Italije in Grčije po dublinski uredbi. Videli bomo, kakšen bo rezultat teh pogajanj. Tam je torej odgovornost in v to smer se bodo razvijala pogajanja, kar zadeva vračanje tako imenovanih um, turistov, uh, azilnih turistov. To pravzaprav ni uh, Eh, tema za EU, temveč vprašanje notranje politike, vendar moram reči, da v uredbi o statusu obstaja določbo, da se, če nekdo potuje domov, eh, to lahko vodi tudi do zavrnitve statusa za azil in s tem se tudi strinjam. Nekdo je rekel, da migracijskega problema ni. To se mi zdi preuranjen, preuranjen preklic alarma. In to me spominja na razpravo pred letom 2015. Tudi takrat so nekateri opozarjali na to, da se nekaj pripravlja, kar, eh, česar mogoče ne bomo imeli pod nadzorom, kjer bodo odpovedali naši mehanizmi ampak ni se jih vzelo resno in so rekli, da gre za paničarjenje z notranje politično komponento. Pred 14 dnevi sem bil um, na sestanku s komisarjem eh, Avramopolosom in predstavniki držav Zahodnega Balkana, kjer eh, je povsem drugačna zaznava tega pojava. In tu govorim samo o eni od teh migracijskih poti, kajti jasno je bilo, da prihaja do povečanja problema v teh državah in da je še sedaj treba sprijeti usklajevalne ukrepe, da bi preprečili podoben razvoj, ki smo mu bili priča 2015. Ta politika se mi zdi pametna, kajti to je proaktivna politika in to ni um, nekaj, kar bi lahko um, imenovali krpanje. Um, lukno na drugih področjih. Azilni centri v tri, tri teh državah, vse, kar bi bilo povezano z pul dejavnikom, torej s tem, da to priteg, pritegne ljudi, da pridejo v te centre, se mi ne zdi eh, smiselno. Ravno ta pojav moramo preprečiti in moramo razmisliti o tem, kako pomagati tistim, ki res zaslužijo našo pomoč in zaščito. Nekateri so govorili o aretaciji, o pridržanju, o zaporih. 43. E, člen zakona o mejah že sedaj predvideva pridržanje, ki je možno za štiri tedne in sicer, da se ugotovijo e, potrebe v zvezi s konkretnim azilnim postopkom. E, mislim, da um, ni bil namen tega člena, da se postavijo zapori. Potem je nekdo še vprašal um, nekaj v zvezi s Schengenom, z Bolgarijo in Romunijo. Želim se prisrčno zahvaliti za prizadevanja za zaščito zunanjih meja teh dveh držav, verjetno pa tudi poznate stališča v svetu, ki so pač takšna, kot so. Oktobra bo ta tema po vsej verjetnosti na dnevnem redu in takrat eh, bomo obravnavali to vprašanje. Torej, vprašala sem o pranju denarja. To je pomembno za varnost naših državljanov in nisem dobila odgovora na to. No, seveda, da povem, eh, kaj bomo storili proti desnemu ekstremizmu, je nekdo vprašal, proti desnemu terorizmu. Torej, terorizma ni možno razlikovati, ali je levi ali desni, temveč terorizem uh, se obrača proti našim temeljnim vrednotam in proti potrebam po zaščiti ljudi, ne glede na odkot prihaja. Če govorimo o boju proti terorizmu, eh, govorimo vedno o boju proti vsem terorističnim grožnam, kar zadeva pranje denarja pa mislim, da je, triba, da je potrebno možnost za organe za kazenski pregon, torej da morajo imeti eh, ti eh, organi za kazenski pregon tudi dostop do teh finančnih obveščevalnih informacij. To je projekt, eh, Eh, ki ga bomo spodbujali in upam, da bomo kmalo prišli tudi do pozitivnega rezultata. Hvala obema ministroma. Bilo je seveda toliko vprašanj, da ni bilo možno odgovoriti na vsa v tako kratkem um, času, ampak um, poskusila sta. Nismo v letu 2015, eh, ko Evropa sploh ni bila pripravljena na eh, prihod beguncev iz Sirije. Eh, in tudi nismo bili pripravljeni na migracijski val. To, kar so povedali poslanci in poslanke, je to, da moramo mi kot Evropski kot Evropa zagotoviti rezultate za državljane. Um, te odločitve morajo temeljiti tudi na vrednotah in tudi obveznosti, ki smo jih prevzeli, so mednarodne obveznosti. In sedaj je pravi čas. Danes je slika drugačna, kot je bila. Prihod uh, migrantov v Italijo se je zmanjšal zaradi ukrepov Evropske unije in Italije za 80 odstotkov. V prvi polovici je prišlo v Evropo samo 40 tisoč ljudi in ne 1,6 milijon, milijona, kot je bilo 2015. V času vašega predsedovanja moramo nadaljevati ta dialog in slišali boste, da ima ta hiša zelo močna stališča v nekaterih um, vprašanjih, ampak um, naloga naš vseh, nas vseh je pa, da zagotovimo rezultate za evropske prebivalce. In sedaj prehajamo na zadnjo točko ehm, na današnjem dnevnem redu ustanovitev Evropskega organa za delo, sedma točka. Is... Pristojni odbor je odbor Impel, um, gospod Pavel pa je pripravil za naš odbor mnenja. Sedaj imate čas, da nakratko predstavite to mnenje. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej se želim zahvaliti komisiji za predlog o ustanovitvi Evropskega organa za delo, ker sem čl tudi član odbora za zaposlovanje. Prosim vse, ki zapuščajo dvorano, da to storijo tiho. tako da bomo slišali poročevalca. Nadaljujte, prosim, hvala. Torej, sem tudi član odbora za zaposlovanje in eh, to je pomembno ne samo za me, temveč za oba odbora. Eh, ta gre za, um, izboljš, iz, za boljše izvajanje pravil na področju delovnega prava in sicer v čezmejnih odnosih. Gre seveda za svoboden pretok delavcev, vključno z imetniki modrega kartona, um, potem tudi dolgoročna pravica za bivanje za člane in tako naprej. In gre tudi za izvajanje pravic čezmejno, eh, kar zadeva poštene eh, delovne pogoje, socialno varstvo in boj proti um, trgovini z ljudmi. Um, in potem neprijavljeno delo, boj proti neprijavljenemu delu, pripravil sem predlog eh, spremembe, kako se boriti proti neprijavljenemu delu, ki ima pogosto čezmejno razsežnost in uh, ima lahko hude posledice za delavce. So nekatere ranljive skupine in sicer so to. Uh, Eh, državljani tretjih držav, ki se jim ne odobrijo delovne pravice. ILA mora um, razvijati Evropsko platformo za boj proti neprijavljenemu delu in sicer na osnovi sklepa iz leta 2016 in treba okrepiti vse evropsko sodelovanje, kar zadeva varstvo osebnih podatkov in uredbo, ki to ureja. Torej tudi to je treba spoštovati. V skladu s temi pravili je obdelava osebnih podatkov omejeno na to, kar je potrebno in sorazmerno. In sicer samo v zakonite namene, ne more pa se obdelovati podatkov v druge namene. In zato predlagam, da se pojasni, da sta komisija in tudi država članica, da nastopata kot nadzornika za zagotovitev varstva podatkov pod in boj proti goljofijam. In tu gre eh, tudi za vzpostavitev eh, urada eh, Evropskega javnega tožilstva. Eh, ki naj pomaga pri eh, boju proti goljofijam in to je povezano tudi s tem organom za delo. Hvala, gospod Pavel. Eh, tolmačenje bo zagotovljeno samo do 18.30 ure. Ali želijo poročevalci v senci besedo, gospa Jaroka? Gospo Jaroko vidim, ki je dvignila roko. Še kdo ne? Hvala, gospod predsedujoči. Sem za tu, govorim na mesto gospoda Šogorja. Eh, želim se zahvaliti za vaše delo, ne samo za oblikovanje tega poročila, temveč tudi za to, da ste poskrbeli za tako dobro eh, vzdušje za delo. Eh, Šogor bo tudi pripravil predloge sprememb. Um, on hoče okrepiti vaše besedilo um, in sicer gre za svoboden pretok delovne sile, tako kot pravite v besedilu, je to treba olajšati s pravili EU, ki se izvajajo učinkovito in pravično. E, torej, pravična pravila in boj proti zlorabam je garancija za zaupanje in podporo svobodnemu gibanju delavcev. Če ne bodo spoštovana ta pravila, potem eh, bodo trpeli zaradi tega randljive skupine in razen tega um, javnost ne bo verjela več v notranji trg. In, uh, populisti bodo zahtevali vedno več restrikcij in to bo potem škodilo notranjemu trgu. Tako kot je komisija ugotovila v predlogu, so skrbi v zvezi z eh, mobilnimi delavci, ki so randljivi, ki se jim odrekajo pravice, pa tudi eh, podjetja, ki delujejo v nejasnem podjetniškem okolju in nimajo enakih pogojev kot druga podjetja. Gospod Čogor tudi govori o posebnih zadevah, um, predvsem eh, treba je storiti veliko, ko gre za zdravstveno varstvo, za pokojnine, za nadomestile za brezposelnost. Sem išel prav na, na meji z Avstrijo eh, in mnogi iz našega območja delajo v Avstriji in vem, da prihaja do teh težav. In tako kot pravi gospod Šogor, in jaz sem sama iz skupine Romov in poznam ta problem. Romi in uh, pripadniki tretjih držav so um, izpostavljeni diskriminaciji tudi zaradi um, izvora. Um, urad, organ za delo naj bi predvsem poskrbel za to, da se um, pravila EU ne bi izvajala Eh, različno, neskladno. Potem seveda tudi boj proti um, trgovini z ljudmi. Uh, gre pa tudi za druga izkoriščanja, ne gre samo za kmetijske delavce, uh, tudi za mm, delavce, za delavce v gradbeništvu in tako naprej. poročevalec eh, je pripravil dobre predloge in gospod eh, Šogor želi samo še malo razširiti to vizijo in hvala, da eh, če boste vključili te predloge. Hvala, gospoda Roka. Še kdo ali želi gospod Pavel to komentirati? Tudi jaz živim ob meji in poznam probleme. Torej, živim 8 km oddaljeno od Mačarske. Hvala.